Good afternoon, colleagues. I'm going to make a prompt start because we have uh, very tight. Spoštovani kolegi, lahko začnemo zaradi tega, ker imamo uh, popovdan dokaj natrpan dnevni red in nekaj občutljivih točk, pa tudi nekaj glasovanj. Tako da bi kar začel. Najprej obvestila predsednika. Jezikovni eh, režim je naslednji. Žal nimamo na voljo tolmačenja v malteščino, hrvaščino in gelščino. Glede potrditev priporočil eh, koordinatorjev bi izpostavil prvo priporočilo, ki je zelo pomembno in prosim vas za pozornost. Gre za potrditev eh, dokumenta zapisnika zasedanja koordinatorjev 23. oktobra. Zeleni so prosili, da bi imeli poimensko glasovanje glede odločitve koordinatorjev, da se ne organizira misija na Mađors, Mađarsko. Tu gre za točko 2.4 sestanka koordinatorjev z sestanka 23. oktobra. To glasovanje bo potekalo ob 17.45 danes, tako da bomo glasovali o tem, takrat, ko bomo glasovali tudi o drugih zadevah. Zanima me torej, ali lahko potrdimo priporočila koordinatorjev skupaj s tem. Dobro, potem odobritev sestankov za 2018 za Libe. Če nišče ne ugovarja, je koledar sprejet. Sedaj pa še delegirani in izvedbeni akti. 26. oktobra je parlament prejel osnutek izvedbenega sklepa komisije glede sprejetja delovnega načrta sta za leto 2018 glede financiranja programa za pravice, enakost in državljanstvo. Temeljna uredba je uredba 1381 skozi 2013 Evropskega parlamenta in sveta 17. decembra 2013, ki vzpostavlja program za pravice, pravice enakost in državljanstvo za obdobje od 2014 do 2020. Sprejetje tega izvedbenega akta je bilo sporočeno vsem članom obdvora Libe prek Libe komitologije. 27. oktobra in notranji rok za ogovore je bil določen. Če bi kdorkoli želel izpostaviti ugovore, prosim, da sekretarjat o tem obvestite 10. novembra. 27. oktobra je parlament sprejel, prejel tudi obvestilo o delegirani uredbi glede uredbe 2016-1675 glede umestitve Etiopije v na seznam visoko tveganih uh, držav. Tu gre za temeljni akt 2015 skozi 849 glede preprečevanja uporabe finančnega sistema za namene financiranja terorističnih dejanj. Določili smo tudi interni rok za ugovore in, rok, in rok za pregled je en mesec, lahko ga podaljšamo še za en mesec. Če imate kakšne ugovore, prosim, da sekretarjat o tem obvestite do šestih. 15. novembra 2017. Na to pa še elektronska glasovanja, ta smo predvideli za 15 do 6, 17, 45, tako da bi vas prosil, da pripravite svoje elektronske glasovalne kartice. Kolegi, prihajamo na tretjo točko dnevnega reda, prvo osebinsko točko, ki se nanaša na prvi letni pregled eh, zasebnostnega ščita. Prvotno smo predvideli, da bi bila z nami komisarka Jurova koordinatorji pa so bili boščeni, da komisarka ni na voljo danes. Pomembno pa se je zdelo koordinatorjem, da sledijo časovnici, ki je bila predvidena glede prvega pregleda. Pomembno je, da ostanemo obveščeni o poteku zadev. Primerno bi bilo imeti tudi možnost zastaviti vprašanja komisije. Tako da smo veseli, da je z nami generalna direktorica Gedi za pravosodje Tina Astola. Gre za prvi letni pregled zasebnostega ščita. 18. oktober je komisija objavila ugotovitve svojega pregleda. Ta dokument je bil seveda razdeljen med dokumentacijo za današnji sestanek. Organi za nadzor eh, varstva podatkov bodo konec decembra tudi objavili lastne ugotovitve. Sedaj bi prosil gospod Astola, da nas obvesti o tej zadevi, na to pa bom dal priložnost članom odbora, da podajo komentarje in pripombe. Gospa Astola, predajam vam besedo za največ 15 minut. Najlepša hvala, spoštovani člani odbora. V veliko veselje mi je, da lahko danes predstavim prvi letni pregled zasebnostega ščita. Kot veste, je bilo sodišče zelo jasno. Sklep o ustreznosti ni nekaj, kar bi lahko človek preprosto vtaknil v predali na to nanj pozabil. Gre za natančnejši pregled, ki ga je predvidela tudi splošna uredba o varstvu podatkov. Komisija mora to torej je redno preverjati, ali so njene ugotovitve na podlagi sklepa v, o ustreznosti upravičeni. Gre za letni pregled zasebnostnega ščita, ki je ključnega pomena za to, da zagotovimo kontinuiteto celotnega okvira. To spremljanje jemljeno, jemljamo zelo resno in zato je to poročilo rezultat zelo obsežnega in celovitega postopka. Letni pregled pa se ni začel šele oktobra v Washingtonu. Zelo natančno smo se pripravili na to prek zbiranja natančnih informacij. Najprej prek certificiranih družb in organizacij civilne družbe in nevladnih organizacij, ki so nam dali informacije glede tega, kako se v praksi sproštujejo zahteve in obveznosti za podjetje, pa tudi kako oblasti ZDA upoštevajo te obveznosti. Izmenjali smo si tudi mnenja z drugimi deležniki, vključno z delegacijo tega odbora, ki je obiskala ZDA Julija. Prejeli smo tudi informacije in obrazložitve strani zadevnih ameriških organov. Letni pregled je bil pripravljen v tesnem sodelovanju s predstavniki organov za varstvo podatkov, ki so bili imenovani v skladu z delovno skupino za 29. člen. Sestali smo se večkrat, analizirali smo podatke, ki smo jih prejeli, zato da bi se podrobneje pripravili na nadaljna srečanja. Udeleženci so sodelovali tudi na sestankih v Washingtonu. Svojim strokovnim znanjem, pripombami in komentarji so znatno prispevali k tem obiskom v Washingtonu. Na podlagi tega smo pripravili prvi letni pregled, ki je bil zelo pomenljiv. Tudi ZDA izpostavljajo pomen rednega pregleda za nadaljni obstoj okvira. To je bilo opaziti tudi na podlagi udeležbe in sodelovanja organov ZDA pri sestankih namenjenih pregledov. Zastopani so bili visoki predstavniki vseh organov, ki imajo nalogo spremljati in izvajati zasebnostni ščit, tako na zasebnem področju kot poslovnem področju. Zvezdna komisija za trgovino je bila prisotna, pravosodno ministrstvo, varuh za človekove pravice, predstavniki inteligencije varnostno-obvestovalnih eh, služb in eh, predstavniki PCL OB-ja, odbora za nadzor zasebnosti in državljanskih soboščin. Preverjali smo tudi izvajanje. Z naše strani je, bilo prisot, je bil prisoten generalni direktorat za pravosodje in imeli smo več eh, vsebinskih izmenjav z sogovorniki iz ZDA. Vsakič smo imeli najprej krat, kratko predstavitev, na to pa številna vprašanja, ki so jih zastavljale delegacije. Šlo je za več krogov vprašanj, tako da je šlo za zelo obsežno izmenjavo, ki pa ni bila, ni bila preveč formalna. Evropska unija meni, da je to vrsten pregled pomemben z vidika prihodnjih tovrstnih pregledov in nadaljnih spremljanj. Sedaj pa bi se dotaknila ugotovitev na podlagi predlega, pregleda. Z komercialnega vidika smo ugotovili, da trenutna ureditev dobro deluje. ZDA so uveljavile in uvedle instrumente in okvire, ki smo jih predvideli lani. Tu gre za spremljanje družb, ki se pridružujo tej schemi, torej za vidik certificiranja družbe in eh, nadaljne spremljanje izvaja zahtev, vključujoč eh, mehanizme za izvrševanje in za spremljanje pritožb. Zasebnosti ščit je bil uveden prek prehodne faze, v kateri se je 2400 podjetij pridružilo tej schemi, vključno s pomembnim s podružnicami pomembnih multinacionalk. Evropska unija se je osredotočala predvsem na uspešno izvajanje postopkov certifikacije. Z veseljem pozdravljamo dejstvo, da Ministrstvo za trgovino sedaj bolj poštuje kriterije za izdajanje certifikatov družbam v primerjavi s staro ureditvijo varnega pristana. Bi pa stavili na, na še boljše izvrševanje in zato smo podla, preda, podali nekaj operativnih zahtev. Ministrstvo za trgovino bi moralo delovati bolj proaktivno in izvajati nadaljne redno spremljanje po certifikaciji. Glede dostopa do osebnih osebnih podatkov je smiselno povdariti, da je nova vlada ZDA se zavezala obveznostim, ki so bile sprejete v času vlade Obame. To pomeni tudi ustrezno nadaljne izva, izvajanje predsedniške politične direktive 28. To pomeni, da ne bodo posegali v ureditev te predsedniške politične direktive, na kateri temelji ureditev zasebnega ščita. Določbe PPD 28 veljajo za vse dejavnosti na področju Siginta v ZDA. Pojasnila, ki smo jih prejeli med letnim pregledom, so potrdila tudi oceno, ki smo jo pripravili ob sprejemanju sklepa o ustreznosti. Kakršenkoli dostop do informacij strani ameriških organov za namene nacionalne varnosti, torej ko gre za podatke, ki so bili posredovani zaradi komercialnih namenov, morajo biti usmerjene po izvedbe prek eh, nacionalnih dopisov za zagotavljanje varnosti ali prek nalogov. To je v skladu z ustavkom 702 zakona o nadzoru tujih obveščevalnih podatkov. Tu ne gre samo za zakonsko zahtevo, to se izvaja v praksi. V skladu z tem odstavkom 702 FISA e so bile sprejete zahteve glede obveščevalnih podatkov. Letni pregled je potrdil, da dosledna nadaljna uporaba podatkov ne poteka na ustrezni in nediskriminatorni osnovi. Seveda moramo biti previdni in moramo ustrezno nadaljne spremljati potek zadev. Z drugimi besedami, naše delo se z objavo poročila ni zaključilo. To velja predvsem za odstavek 702 zakona o nadzoru tujih obveščevalnih podatkov. Trenutno ameriški kongres razpravlja o podaljšanju veljavnosti od tega odstavka zakona FISA, ki je glavni zakon za izvajanje obveščevalnih dejavnosti. Kongres bi po našem mnenju lahko izkoristil to priložnost, da bi zakoreninil zahteve v odnosu do, tretjih, do državljanov tretjih eh, držav pri izvajanju PPD 28. To bi lahko zagotovilo nadaljno zaščito in vesela bi bila, če bi lahko te informacije prenesli svojim pristojnim, ki so v stiku s predstavniki v ameriškem kongresu. Potem, mnenje varuha človekovih pravic. Ameriška vlada mora dosledno spremljati mnenje varuha človekovih pravic. To je eden izmed glavnih pomislekov, ki se je pojavil na podlagi misije odbora Libe Julija. Kot veste, je trenutna vlada zelo počasi imenovala predstavnike v različnih vladnih organih. Vendar pa, ko gre za tako pomembne mandate, tako za EU kot ZDA, ugotavljamo, da trenutna začasna varuhinja človekovih pravic vseeno lahko ustrezno upravlja svoje naloge in se lahko ustrezno odzove na kakršne koli pritožbe evropskih državljanov. V mestnem času so bili sprejeti vsi potrebni ukrepi za zagotovitev neodvisnosti varuhinje človekovih pravic. Tudi ko sodelovanje varuhinje za nevladnimi organizacijami za zaščito in spoštovanje zasebnosti podatkov poteka izvrstno. V preteklem letu je bilo dobro tudi sodelovanje delovne skupine za 29. člen z varohinjo človekovih eh, pravic, tako da bomo še naprej gradili na takšnem sodelovanju. Glede na to, da varoh človekovih pravic igra pomembno vlogo, pozivamo ameriško vlado, da čim hitreje imenujejo stalnega varuha človekovih pravic. To bi bil pomemben znak sprejetih za obljub in predanosti kontinuiranega političnega sodelovanja tudi strani ZDA. Iz poročila je razvidno, da enaki pomisleki veljajo tudi za imenovanje manjkajočih eh, članov odbora za nadzor zasebnosti in državljanskih svoboščin. Glede nadaljnih korakov, še naprej bomo sodelovali z ameriškim organi na področju izvajanja teh priporočila. Izboljšati bi morali praktično delovanje ščita. Če priporočila ne bodo izvedena ali pa, če bomo ob koncu leta ugotovili, da ključni elementi zasebnostega ščita ne bodo več v veljavi, bo komisija seveda še enkrat preverila stanje in potegnila logične zaključke. Naj za konec povdarim, da je bil po našem mnenju letni pregled dober primer sodelovanja tudi znotraj Evropske unije. Evropski parlament je prek resolucije lani aprila podal svoj prispevek. Delegacija odbora Liga, Libe se je seznala, sestala s sogovorniki v Washingtonu julija. To je bilo zelo spreme, pomembno sporočilo, sploh v letu številnih sprememb za ZDA. To nam bo tudi veliko pomoč pri izvajanju nadaljnih pregledov. Zelo dobro sodelujemo tudi z nadzorniki za varsko podatkov, ki so aktivno sodelovali pri pripravi tega pregleda. Ti pa bodo sedaj pripravili tudi lastna mnenja. Kot je dejala gospa Jourova od začetku pregleda, je to izvrsten primer eh, dobrega sodelovanja ekipe Evropske unije. Tako da bi radi nadaljevali z z to vrstnim dobrim sodelovanjem. Veselim se vaših komentarjev in pripomp. Najlepša hvala, gospa Astola. Nekaj koordinatorjev ni z nami, tako da se bom takoj lotil seznama govorcev in prosim kolege, da se omejijo na dve minuti, kajti ob štirih moramo nadaljevati z naslednjo točko. Točno ob štirih. Nekaj dodatnih. Uh, času za govor lahko sicer še dodelimo, če bo dovolj časa. Predlagam pa, da začnemo tako, kot je bilo predvideno. Najprej z gospodom Bonijem. Najlepša hvala in najlepša hvala za vas trud, ki ste ga uložili v izvajanje zasebnostnega ščita in za pripravo poročila. Menim, da je priporočilo zelo dobro in tudi struktura priporočil je zelo jasna. To je zelo koristno spregovoril bi o priporočilih. Najprej o zaveščanje, kako zaščititi posameznike iz Evropske unije. Zanima me, kaj komisija načrtuje, kako bi lahko skupaj povečali ozaveščenost glede to vrstnih vprašanj, kako bi lahko posameznim evropskim državljanom zagotovili več znanja na tem področju. Poleg tega me zanima, kako ocenjujete možnost eh, za imenovanje varuha ali varuhinje človekovih pravic na področju zasebnega ščita. To je imenovanje, ki ga morajo izvesti oblasti ZDA. Je pa to pomemben element v strukturi zasebnostnega ščita. Kdaj menite, da bo možno predvideti takšno imenovanje? Poleg tega me zanima, kako ocenjujete ne najbolj ugodno situacijo za, naš, za nas posameznike, evropske državljane. Gre za podatke o podjetjih, eh, ki se na družbenih omrežjih hvalijo kot certificirane družbe v okviru namest varnostnega ščita, vendar pa postopek še ni bil zaključen. Kako bomo preprečili zlorabo ali zavajanje evropskih uporabnikov? Poleg tega ste v vodnem delu jasno izpostavili težavo ponovne odobritve veljave odstavka 702 v zakonu FISA. Kakšne so vaše ocene? V katero smer se bodo stvari obrnile? Kakšen bo končen rezultat v ZDA? In še zadnja pripomba, ki se nanaša na odbor za nadzor zasebnosti in državljanskih svoboščin. Dejali ste, da nekateri člani še niso imenovani. To bi pa bi morali storiti, ker eh, je to nujno. Najlepša hvala za vas trud. Jasno je, da mi zelo trdo delamo, ampak težko je pritisniti na kolege iz ZDA. Zadeve so se sicer že začele, so že stekle, nekaj vprašanj pa je še vedno odprtih. Gospa Sipel, prosim, da se vsi držite dveh minut. Um, najlepša hvala in najlepša hvala za predstavitev ki nisem mogla prisluhniti v celoti. Žal. Ampak, ko sem vas poslušala, sem imela občutek, tako kot na podlagi branja besedila, da gre tu tudi za zadeve, ki so povedane z razpravami o zasebnostnem ščitu. Leta in leta smo slišali kritike. Komisija je pripravila letno poročilo in oceno in komisija je takrat ugotovila, da prihaja do težav, ampak da ste zabeležili napredek in To smo poslušali leta in leta, na to pa je bil potreben sodni odlog za to, da smo vse skupaj spremenili. Če se spustimo to poročilo, ugotavljam, da se tu pojavljajo enake težave kot pri varnem pristanu. Torej, enake težave opažamo pri zasebnostnem ščitu. Opažamo, da se nekatere družbe predstavljajo kot certificirane družbe, pa pravzaprav nikoli niso zaprosili za certifikat v okviru varnostnega ščita. Na svojih spletnih straneh pa že navajajo certifikat. To se nanaša tudi na redne preglede. Sedaj opažamo težave in sicer celo enake težave, kot smo jih opažali v primeru varnost, varnega pristana. Zakaj menite, da bi lahko prišlo do dejanskega napredka? Zanima me, kakšni so vaši načrti, načrti komisije. Ali imate kakšne jasne znake strani ZDA, glede tega, kako so pripravljeni delati na tem področju. Poleg tega, omenjali ste že varuha ali varuhinjo človekovih pravic in eh, odbor PCLOB. Organizirana je bila misija v Washingtonu in takrat smo ugotovili, da nekateri člani PCLOB-ja niso bili imenovani. Sedaj, mesece pozneje, pa ugotavljamo, da ti člani še vedno niso bili imenovani. Tako da me zanima, ali imate kakšna konkretna nakazila strani ZDA, ali se bo situacija izboljšala oziroma ali bodo zaključili z imenovanji, kajti ne bi rada čez eno leto govorila o enakih težavah. Hvala. Yes, Najlepša hvala, gospa Intveld. Uh, Najlepša hvala. Najlepša hvala, gospe Astola, za predstavitev tako kot gospod Sipel, pa me niste ravno pomirili ali pa navdušili. Tole me spominja na razprave o varnem pristanu. Sedaj govorimo o poročilu o izvajanju dogovora, za katerega menim, da ni vodotesen. Čeprav izvajanje poteka dobro, gre za izvajanje nečesar, kar bi lahko na to padlo na sodniški predsoji, presoji. Poleg tega PCLOB. PCLOB obstaja samo zaradi tega, ker je bila imenovana ena oseba strani Trumpa. To pa ni dovolj. In tudi novi urad varuha človekovih pravic je bil vzpostavljen, nima pa stalnega imenovanega. Veliko oseb je bilo v, v času Trumpove vlade imenovanih in to zamenjanih. In razumem, da je ameriška vlada trenutno zelo zaposlena, ampak vidimo, da tole področje ni njihova prednostna naloga. Glede stalnega podaljšanja veljavnosti odstavka 702 zakona FISA bi bil dramatičen korak. Dejali ste, da bi bil to izvrsten. Um, izvrstna priložnost za zagotovitev ustrezne zaščite prek zakona FISE. Ampak ali menite, da bi ta vlada to lahko zagotovila? Mislim, da se tu sklicujemo na zagotovila vlade, ki stavi na alternativna dejstva. Zanima me, kakšno zaščito torej našim državljanom res zagotavljamo. Mislim, da veliko zaščite ni na voljo. Mislim, da številni državljani niti ne vedo, da imajo pravico do pritožbe. Kako naj se potem pritožijo? Če nacionalna varnostna obveščevalna služba pridobi njihove podatke, kako se bodo pritožili? Kako se pritožiš eh, glede nečesa, za kar niti ne veš, da imaš pravico do pritožbe. Tako da ta sporozum ni vodotesen, izvajanje pa še toliko manj. Dejali ste, da računate na Evropski parlament da računate, da vas bomo podprli s svojimi pričakovanji do vlade ZDA. Mislim pa, da državljani računajo na Evropsko komisijo, da bo spoščevala evropske pogodbe in zakone. In komisija tega na številnih področjih ni počela. Tako da prosim, ne trkajte na našo vrata in zahtevajte naše podpore za to, da bi opravili tisto delo, ki bi ga morala opraviti komisija, za to, da bi zaščitila lastne državljane. Hvala, gospod Vos. Vielen Dank, ähm, Herr Vorsitzender. Vielen Dank auch Ihnen, Frau Astola, für. Najlepša hvala. Hvala za besedo in najlepša hvala, gospe Astola. Najlepša hvala, gospa Astola, za vaš prispevek. Dobro se mi zdi, da smo sedaj opravili redni pregled. V preteklosti smo iz, opravljali preglede izvajanja varnega pristana, kar pa ni potekalo vedno pravočasno. Tokrat pa smo se držali časovnice in to pozdravljam. Na podlagi izhodiš, teh izhodišč lahko na to predlagamo možnosti za izboljšave. Pri razmisleku o varstvu podatkov v odnosu do ZDA, mislim, da smo dosegli preobrat v razmišljanju. Mislim, da se je ta premik zgodil tudi na politični ravni. Nekoliko manj ugodno za vse nas pa je to, da nimamo stalnega varuha ali varuhinje človekovih pravic. Sicer je vzpostavitev eh, tega organa sama po sebi dobra, ampak ni smiselno, imeti nekoga, ki se samo prehodno ukvarja s temi nalogami. Začasni imenovani ne more posvetiti toliko dela in zagona omenjenim nalogam. Zanima me, ali imamo načine za soočanje s eh, pritožbami, ali so na voljo možnosti za ocenjevanje morebit, morebitnih vrzeli pri obravnavanju pritožb. Poleg tega se zastavlja vprašanje, kakšne konkretne izboljšave bodo izšle iz vsega skupaj. Trumpova administracija očitno še ni imenovala vseh pristojnih vsi stolčki torej še niso bili zasedeni. Je pa pomembno, da zagotovimo varen pretok eh, informacij med Evropsko unijo in ZDA, vendar te varnosti ne bomo mogli zagotoviti, če ne bomo imenovali ustreznih eh, pristojnih. Če prihaja tule do vrzeli, do zamikov, bi bilo treba ukrepati. morali bi ustrajati pri doslednem izvajanju tistega, o čemer smo se dogovorili. Zanima me torej, ali so že bili sproženi kakšni pritožbeni postopki in kakšne spremembe je to spodbudilo. Hvala. Finally, uh, Mrs. Najlepša hvala in še gospa Sargentini. Uh, Najlepša hvala. Čisto kratka bom, ker so kolegi že spregovorili o podobnih točkah. Najprej, varuh ali varuhinja človekovnih pravic je trenutno samo prehodni mandat. Gre za začasno varuhinjo človekovih pravic, ki ni ozaveščena o vseh nalogah, ki jih mora upravljati. Potem so kolegi omenjali imenovanje v PCLOB. Zastavlja se torej vprašanje, ali so na voljo dovoljšni pritožbeni postopki za evropske državljane. Odgovor je ne. Spet smo pri varnem pristanu. Varni pristan je temeljil na vzajemnem zaupanju, ki pa ga ni bilo. Zato se je varni pristan sesul in je bil nadomeščen zasebno s njim ščitam. Irsko sodišče je sedaj eh, sprejelo odločitev, ki pa bo sedaj predmet preučitve Luksemburškega mm, sodišča. Irsko sodišče je lani v drugi zadevi tudi prosilo za nasvet Luksemburško sodišče in sedaj čakamo na odziv. In kje se bomo znašli? Bomo spet leta in leta čakali na odločitve? Ali se bo vmes sesula zaščita varnostnih podatkov, kot osebnih podatkov, kot se je v primeru varnega pristana. Ugotavljamo, da se v mestnem času za evropske državljane nič ni spremenilo. Nič se ni spremenilo niti za velika ameriška podjetja na področju tehnologij, ki upravljajo z evropskimi podatki. Skupina je zelenih je torej resno zaskrbljena ne bi radi, da bi spet ponovno samo predelali varni pristan, ne da bi vnesli pomembne vsebinske spremembe za evropske državljane. Hvala, s tem smo zaključili seznam govorcev. Še eno vprašanje bi dodal. In kolegi, prosim, če lahko odgovorite na to vrzel, ki jo preučuje komisija pri organih preiskovanja in pregona. Recimo, če jaz tam neke informacije na Facebook. Ali imamo še vedno to situacijo, da lahko tudi organi za preiskovanje dostopajo do teh informacij na Facebooku? Kaj počne komisija sedaj glede preiskovanja takšne eh, situacije, torej da organi za preiskovanje pregon dostopajo do informacij na Facebooku v okviru varnega prestana? Potem pa še eno splošno vprašanje kako je to boljše kot pa sedajni varni pristan? Slišimo tudi to vprašanje. Imamo nekaj časa, ampak zaključiti pa moramo ob štirih. Hvala za vprašanja. Nekatera so zelo splošna, druga bolj konkretna. Naj začnem z osnovnim vprašanjem. Ali je to ponovno nek varni pristan? Ja, seveda, ko smo delali na tem v komisiji, smo imeli pred nami sklep o varnem pristanu. In pri oblikovanju analize o tem, kaj ameriška zakonodaja narekuje glede dostopanja do podatkov, smo imeli tudi ta okvir varnega pristana. In torej menimo, da smo pri naših pripravah na varni pristan odgovorili na številna vprašanja. Tako da se ne strinjam s tem, da je to posem isto, ampak to je bila splošna pripomba z naše strani. Potem različna vprašanja. Mogoče bi lahko potem šli na bolj konkretne vidike. Najprej glede ozaveščanja. Seveda bomo sodelovali tudi na področju GDPR-ja, ozaveščali bomo o tem, že sedaj delamo na tem. In ko se ljudje zavejo svojih pravic, tudi v Evropi, potem razumejo tudi to, da je to povezano s podatki, ki gredo potem v ZDA. In tu imamo to vprašanje o zasebnostnem ščitu, ki postane bolj razumljivo. In potem imamo tudi to možnost, da ozaveščamo o tem. In DPI so seveda tisti, ki to najbolj poznajo in mi bi potem stelovali z njimi. No, seveda že imamo vodič na tem področju. Torej, imamo GDPR, ki bo stopil v veljavo, to lahko povežemo tudi z delom DPI-ja in na tak način bomo lahko ozaveščali. Glede ombudsmana. Jasno je, da mora ameriška vlada sprejeti to odločitev. Seveda lahko pritisnemo na njih, to smo tudi počeli, nenehno to že počnemo, rekli smo, da je to pomembno, parlament je tudi to omenil. In ko smo vse pregledovali, smo seveda to omenili kot nekaj pomembnega. Istočasno pa mislim, da smo dobili zagotovila glede postopkov. Torej, da lahko tudi ombudsman, ki je vršilec dožnosti, deluje. Lahko sodeluje tudi z DPI, tudi v Evropi. Obstajajo načini, kako se lahko potem državljani pritožijo, ampak eh, zelo pomembno je, da tu sodelujemo z inšpektori, z različnimi obveščevalnimi drugimi organi. Reči moram, da vedno lahko rečemo, ja, gre za uradnika, ki se pogovarja z uradnikom neke druge države, ampak mislim, da lahko potem imamo tu tudi subjektivno presojo o tem, kako inšpektori delajo, kako razlagajo svoje pravice, kako dostopajo do informacij v tej skupnosti. Pomembno je, da seveda sodelujo potem s tem ombudsmanom v okviru postopkov. Potem, glede certifikacije, imamo podjetja, ki so na spletnih straneh zapisala, da imajo zasebnostni ščit, čeprav še niso dobila certifikacije. Torej, tu ne smemo imeti razhajen med spletnimi stranmi podjetij in seznamom res potrjenih podjetij in oddelek za trgovino se ukvarja s tem, ampak to je nekaj drugega. Kot pa da rečemo, ja, mi imamo potrdilo o zasebnostnem ščitu, čeprav se nismo prijavili za certifikacijo. No, mislim, da so razumeli naše pomisleke o tem razhajanju in to bo spremenjeno. Seveda so oblikovali tudi eh, zelo resen postopek, informacijski postopek je to, s katerim delajo, ampak glavno pa je to, da imamo sedaj sistem in v prihodnih letih moramo biti proaktivni pri nadzoru seveda imamo sedaj toliko teh vlog za certifikacijo. Potem pa ali vemo, kaj se bo zgodilo 7.2. Ne rečem, da to ni korak nazaj. Amerika ne bo šla nazaj s tem predlogom. Če sem prav razumela, naj bi 7.2 ohranili. Potem PPD 28. Kako je z varovalkami? Kaj imamo poleg tega? Mislim, da eh, še ne vemo natančno, kako bo s tem. Potem ta P-klub. Imeli smo zelo resno predstavitev enega člana. In to je le eden izmed petih, ki je še ostal tam. In ta predstavnica je rekla, da tudi če je sedaj edina članica, bo vse predhodno delo, torej zlanske spomladi, upoštevano in te pobude se bodo nadaljevale. Ampak za enkrat ne morejo začeti z novimi pobudami. Potem je predsednik Trump imenoval predsedujočega, ampak tu še vedno potrebujemo potrditev senata. Tako da vidimo, da gre to naprej. Potem iste težave pri varnem pristanu. No, to, kar sem eh, že deloma omenila, da se neko podjetje pretvarja, da ima zasebnostni ščit. Tudi v priporočilih smo rekli, da morajo postati podjetja bolj proaktivna in sedaj imamo različne mehanizme, ki lahko obstajajo v tem informacijskem sistemu in potem lahko ugotovimo, če nekatere podjetja to uporabljajo brez certifikacije. Potem tu ne morem prebrati svoje lasne pisave. Kaj tu piše? Mislim, da je šlo za to, kako lahko verjamemo, da bi tu Združene države Amerike delovale drugače kot prej, pri drugih ščitih, pri varnem pristanu. Ja. To je pa uh, Freudovska napaka, ja, <laughs> mogoče sem se zmotila. Torej, že to, da to izhaja iz sklepa o varnem pristanu, to pomeni, da smo to preučevali na drugačen način. In sedaj imamo ta dialog z uradniki tudi na visoki ravni iz ZDA in to kaže na to, da tudi oni priznavajo, da če to ne deluje, jih lahko zaprosimo za več informacij, če to ne bo delovalo, moramo potem tu potegniti kar nekaj sklepov. Tu še ni nič dokončnega. To ni nič, kar bi bilo dokončno. Potem glede vprašanja, glede tega, ali je to šrems eh, zadeva. Združen države se ukvarjajo z izvajanjem in to je resno delo. Potem ta piklub, kot sem že rekla. Imenovanja. Ja, Imeli smo veliko imenovanj v ZDA. Pred nekaj časa sem videla neko številko 500 predstavnikov, naj še ne bi bilo imenovanih v administraciji. Mislim, da se ta številka sedaj znižala, ampak situacija je težavna, zlasti v zunanjem ministrstvu, tako da gre tudi za ta imenovanje mi lahko pritisnemo na njih, izvajamo politične pritiske. Potem 7.02, kongres je tisti, ki bo odločal o tem. No, nimamo še nekih uh, pritožb glede ombudsmana. Zato smo jasno vprašali, kakšni postopki so predvideni, da bi videli, če oni sploh lahko obravnavajo te pritožbe. Naj imamo kaj zelo zgodaj oziroma k malu. Videli smo, da obstajajo druge strukture, druge mehanizme in imamo tudi to sodelovanje zlasti pri teh inšpektorjih. Potem Ali vidimo konkretne izboljšave glede ombudsmanov, glede imenovanja teh oseb? Ne moram reči veliko glede tega, poleg tega, kar sem že rekla. Mislim, da ne gre za to, da Amerika ne ve, kako pomemben je pretok podatkov. Gre za to, da smo videli resno delo glede izdaje dovoljen, glede nadzora, izvrševanja. Vse to je dokaz, da razumejo, kako pomembno je to, kako pomembno je, da to strnemo. Glede šrimp zadeve, mislim, da gre za standardne klauzule, ampak seveda gre tudi za te varovalke, ki so povezane z dostopom vlad do podatkov. In potem vprašanje glede organov za preiskovanje in odkrivanje ter pregon. Ne vem, če sem jaz tista, ki lahko odgovorim. Ja, gre za pošiljanje informacij, če pošljem informacije preko Facebooka in ameriški organi, to odkrijejo, kakšne verovalke tu pravčuje komisija. Tega ni bilo v predstavitvi, zato samo sprašujem o tem. Yes, Ja, prosim, če lahko odgovorite. Ja, mogoče lahko povem nekaj o tem. To je bilo nekaj, kar smo preučili podrobno v sklepu julija, po dolgi razpravi, ki smo imeli za pravosodnim ministrstvom. In to gre tudi za omejitve. Videli smo, kako je z zahtevami, ki obstajajo. Imamo zahteve glede razlogov, v zadju, pri vsaki preiskavi, kjer imamo tudi osumljene. Potem smo videli tudi, kako je s pravnimi sredstvi, ki so na voljo. Torej menimo, da je to posem skladno z vsemi zahtevami glede sorazmernosti, ki jih moramo izvajati v tem kontekstu. In to je bilo potrjeno tudi v zadnjem letu. Videli smo še eno izboljšavo nedavno in sicer je šlo za rabo gek nalogov. Torej, gre za to, da ko dve podjetji prejmeta zahtevo glede razkritja, torej, ko dobita zahtevo za razkritje podatkov, obstaja možnost, da ta podjetja zavrnejo informacije o posameznikih zaradi vseh grožen glede kazenske preiskave, ampak eh, Ministrstvo za pravosodje je nedavno objavilo vodič o tem, kjer je ta možnost omejena. In eh, to je dober razvoj dogodkov, kajti sedaj imamo tudi zahteve, da se to pregleda. da imamo tudi redne preglede v rednih intervalih in da se to res uporablja le, če je to potrebno. Torej, imamo varovalke, vabila in preglede. To pa smo že analizirali, torej, da imamo zadostno raven zaščite in po našem mnenju smo s tem izpolnili zahteve glede ustreznosti sledkov. No, če lahko izkoristim to priložnost in povem še nekaj. A lahko? na kratko, glede faze. Najprej moramo reči, da se nam zdi zelo pomembno to, da je partnerstvo odprlo komunikacijske kanale. V preteklosti to ni bilo nekaj običajnega, da bi se pogovarjali z obveščevalnimi službami iz ZDA. Tako pa je moralo biti pri zasebnostnem šitu, tako je tudi vsaj pri letnem pregledu, imamo predstavnike iz urada direktorja za obveščevalno službo, potem se pogovarjamo tudi s predstavniki ministrstva za pravosodje iz Amerike in smo res močno povezani, to je nekaj, kar je zelo pomembno, potem 702 eh, FISA, sedaj vidimo kar nekaj predlogov, ki so na mizi, nihče ne pomeni tega, da bi se sedaj vračali nazaj da bi s tem povečali pooblastilo v nadzoru, imamo en predlog, kjer gre za širitev te določbe. Potem pa imamo še nekaj, to je Liberty Act in ta zakon vsebuje še veliko dodatnih varovalk, vključno za tujce. Torej, to je nekaj, kar je bilo predstavljeno na kongresu in se je potem vključilo v zakonodajni proces in takšne pobude kongresnikom moramo vsebiti pozdraviti in upamo, da bo parlament tu to pozdravil. To je bilo zelo korisno, hvala. Gospa Intvet, zelo nakratko, rekel sem, da imamo lahko eh, replike, ampak zelo nakratko. Nekaj bi rada vedela, nasprotju s tem, kar ste rekli, mislim, da to ne pomaga. Gre za veliko birokratskega blablaja, to ni smiselno. In rada bi vedela, kje bo komisija potegnila črto, kje boste vi potegnili črto, me zanima. To je bilo sprejeto lani za časa predhodne administracije, še vedno ni ombudsmana, sedaj, ko imamo Trumpa. No, prostite, lahko se zgodi, da bo ta oseba resna in vi ste se srečali s številnimi pomembnežimi. To je odlično, ampak nimamo piklaba, nimamo ombudsmane, nimamo ga. A razumete? In tu se zanašate na neka prazna zagotovila in prazne obljube ameriškega predsednika. Kje boste potegnili črto? Koliko časa boste to tolerirali? To je odločitev komisije, to ni dogovor. Vi s tem ne boste izpolnili obljub državljanov, če boste to pustili. Gre za to, da zahtevate od njih, da izpolnijo obljube, ne pa da čakate na njihovo odločitev. Prosim, da to zahtevate od njih. To ni smešno, gospod Astor, ne vem, zakaj se smete, to ni smešno. Last word. Uh, Dobro. Prosim. Kolegica Astola, še zadnje besede. Najprej ne rečem, da imamo P-Club. P-Club ni le klub članov. Delajo, oblikujejo preglede zakonodaje. To delo poteka z enim članom. Lahko objavijo poročila, torej imamo P-Club. In kot sem rekla, predsedujoči bi omenovan. To je en korak v smeri uh, sklepčnosti. Tako da bi rekla, da to obstaja, piklab obstaja. Glede ombudsmana, čeprav je le vršilec dožnosti, ima vsa pooblastila, vse funkcije, imamo tudi postopke ampak eh, doslej še ni bilo pritožb. In ko bomo imeli prvo pritožbo, bomo tudi videli, če to deluje ali ne. Dobro, hvala lepa. Prihodnji teden se bomo srečali s komisarjem 21. Hvala, hvala kolegi. Hvala kolegica Stola, hvala vaši ekipi za vse nove informacije. Hvala lepa. Kolegi, naslednja točka bo obravnavana. Aha, podpredsednik pa je že tu. Začeli bomo točno ob štirih. Kolegi, če želite uh, sodelovati v razpravi, prosim. Hvala lepa. Get me in a flattering cough.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 Good afternoon, colleagues. We Lepo popovdne, kolegi. Gremo na četrto točko na dnevnem redu, nedavni dogod na Polskem in njihov vpliv na načelo pravne države. Imamo izmenjavo mnenj. S prvim podpredsednikom Evropske komisije, Fransom Timmermansom Toploka, pozdravljamo tu, kot tudi njegovo ekipo. Kolegi, poznate ozadje. Ta proces je komisija začela januarja 2016, začela je izvajati dialog o situaciji na Polskem v okviru okvira v pravni državi in ta proces nas je privedel do današnje situacije. Prvi podpredsednik, gospod Timerman, se je z nami srečal avgusta, tu smo imeli izmenjavo mnen, številni ste bili prisotni tu. Sedaj pa smo pri današnji razpravi. Ta poteka v kontekstu sklepa konference predsednikov iz oktobra kjer je naš odbor dobil mandat, da obravnava situacijo na polskem pred plenarnim zasedanjem. Razprava na plenarnem zasedanju bo potekala prihodnji teden v Strasboru. Veliko zadovoljstvo mi je, ker lahko danes tu pozdravim prvega podpredsednika Evropske komisije Franca Timmermansa, ki bo predstavil to razpravo odboru pred plenarnim zasedanjem. Preden bo prvi podpredsednik spregovoril, vidim tiste, ki se javljajo k razpravi. Po govoru bom obrazložil prihodni postopek. Naj že sedaj rečem, da bomo mora, morali biti zelo strogi, držati se moramo stroge omejitve časa. Vsi bodo imeli dve minuti. Imamo uro 15 za celotno razpravo. Prosim, da ste pripravljeni na dve minuti. Zelo strog bom do vseh. Potem pa bo na koncu komisar govoril deset minut največ, da bomo lahko imeli res dobro razpravo, tako kot avgusta. Prosim, da ste disciplinirani v tej razpravi. Prvi podpredsednik, prosim. Hvala, da ste me tu sprejeli. Veliko zadovoljstvo mi je, da lahko predstavim, kje smo pri situaciji na Polskem s to razpravo o pravni državi. 31. augusta smo se srečali zadnjič. Takrat sem vas obvestil o komisiji in našem tretjem priporočilu glede pravne države. Polski 16. julija smo to poslali. Polski 18. julija pa smo sprožili postopek kršitve. Verjetno se spomnite malo priporočilo, kar nekaj bojazni komisije glede reforme pravosodja. S prijetjem parlamentu bi to zelo slabo vplivalo na neodvisnost Polske in to bi tudi ogrozilo pravno državo. Potem smo imeli tudi uh, dva opomnika predsednika države v parlamentu in tu gre tudi sistemično grožnje pravne države zaradi sprememb ustavnega sodišča. To je privedlo do tega, da je bila neodvisnost res ogrožena kot tudi legitimnost zaradi popolne spremembe sestave v nasprotju z običajnimi ustavnostnimi procesi imenovanja sodnikov. Še več, polski uradniki ne želijo objaviti števila sodb sodišča. Mi smo prosili polske organe, da obnovijo neodvisnost sodišča, s tem ne zajamč delovanje polske ustave. Ker ima ustavno sodišče tu posebno mesto, je to še posebej vidno v povezavi sedanje pravosodno reformo. Postopek rešitve se nanaša na zagondajo glede običajne sestave, torej pač običajnih sodišč, kot veste, to že veljavi. Na zadnjem sestanku sem vas obvestil in rekel, da so Poljaki žal glede priporočila rekli, da ne bo novih ukrepov glede tega, kar je komisija rekla. Kaj se je zgodilo takrat? Kljub temu, da smo poslali štiri pisma od Julija polskim organih, prosili, da se srečamo, vas žal obveščam, da vabila niso bila sprejeta. Posledično smo imeli le pisne izmenjave. Naša vabila so še vedno odprta, še vedno upamo, da lahko začnemo s tem osebnim dialogom. Najprej glede postopka kršitve. Polski organi so se odzvali na uradno pismo, zavrnili obstoj kršitev evropskega prava. 12. septembra se je komisija odločila, da bo poslala tudi temeljeno mnenje polskim organom. Komisija še vedno mnenja, da je polska zakonodaja neskladna z evropskim pravom kaj ti sedaj imajo drugačno starost upokojitve za ženske sodnice 60 do 65 let in to je diskriminacija posameznikov na podlagi spola. To je v nasprotju z členom 37 pogodbe delovanja delovanje Evropske unije in to je nasprotju z direktivo 2006-54. In komisija ima tudi tu nekaj pravnih pomislekov glede diskricijskih pooblastil sodnikov, da se podaljša mandat tistim, ki so dosegli stopnjo za pokojitev. Neodvisnost polskih sodišč bo tako spodkopana. Nasprotju s členom 91 pogodbe, brano skupaj s členom 47 list na temeljih pravicah. Nova pravila omogočajo ministrom, da preučijo nejasna pravila glede podaljšanja mandata premalo pa je časa za spremljanje odločitev po daljšanju, s tem pa naj bi spodkopali načela glede odpoklica sodnikov. Potem imamo tudi diskricijska pooblastila, da se imenujejo ali pa razpustijo predsedniki, s tem naj bi lahko izvrševali pritisk na temi sodniki, ko razsojajo pač o primerjih, kjer gre za zvanje evropskega prava. Komisija sedaj zaključuje ceno odgovora polskih organov, zato da bi se odločila o prihodnih korakih. Glede sečnje v gozdovih Belovežnja, komisija meni, da se je sečen delevala tudi potem, ko je Evropsko sodišče 27. julija reklo, da se mora to ustaviti. Oktobra smo imeli tudi zaslišanje v Velikem senatu sodišča, kjer naj bi potem tudi naložili nekaj ukrepov za Polsko. 25. septembra je komisija obvestila svet za splošne zadeve o situaciji glede pravne države na Polskem. Prišlo je do splošnega dogovora, da je pravna država v skupnem interesu in gre za skupno odgovornost. Polska in komisija morata tako imeti pravi dialog, da bi lahko našli rešitve. V ta isti dan je polski predsednik Duda predstavil dva nova snotka zakonodaje na vrhovnem sodišču in v svetu za pravosodje. Komisija zdaj Previdno pročuje ta dva nova akta, ta dva osnutka, tesno spremlja razprave in razvoj dogodkov glede teh dveh osnutkov. Komisija tu upošteva osnovna načela pravne države in mednarodne standarde Evropske unije glede neodvisnega sodstva. Ta načela je treba spoštovati pri vsaki pravosodni reformi. Potrebujemo varnost delovanja sodnikov, tudi ko gre za njihov poklic ogre za njihovo ščitanje pred arbitrarnimi političnimi odločitvami izvršne oblasti. Pravosodna neodvisnost ne zadeva glede izvrševanja pravosodnih funkcij v konkretnih primerih, ampak gre tudi za organizacijo dela samega pravosodja. Potrebujemo zadostna jamstva, da bi ohranili neodvisnost pravosodja, to pa je bistvenega pomena za ohranjanje zaupanja v demokratični družbi, moramo to imeti na vseh sodiščih. No, to je prva faza ocene. Komisija že sedaj ugotavlja, da imamo kar nekaj vidikov, ki jih moramo preučiti pri teh prvih osnutkih, kajti tu gre za resne bojazni glede omenjenih standardov. Recimo primer, imamo osnutek zakonodaje vrhovnem sodišču, ki lahko prekine mandat in upokoji kar nekaj sedanjih vrhovnih sodnikov, vključno s prvim predsednikom. Hodil sem reči podpredsednikom, to je uh, lapsus. Torej, vključno s prvim predsednikom. In tu gre za zniževanje njihove starosti v pokojitve. Potem lahko tudi uh, nekdo prosi predsednika republike, da podaljša mandat sodnika, ampak tu potem o tem odloča predsednik republike, ker ni nobenih uh, meril o tem, nobene čas, nobenega časovnega okvira, nobenih pravnih sredstev glede teh odločitev. Osnutek zakonodaje na celnem svetu za pravosodje določa, da naj bi se sodniki na svetu imenovali na isti način. Nasprotju z Evropskim stanjem, kjer piše, da če imamo sodnike na svetu, jih morajo izbrati njihovi vrstniki, torej njihovi kolegi, drugi sodniki kar pomeni, da bi prezgode prekinili mandate teh sodnikov na svetu. Še naprej bomo temeljito in objektivno ocenjevali ta vprašanja tudi v luči prihodnih mnen Beneške komisije, ki bodo objavljene decembra. Komisija pozdravlja dejstvo, da bo Beneška komisija po nareku parlamenta predstavila mnenje o tem novem aktu in tudi o aktu glede sestave običajnih sodišč. Polski organi morajo se zagotoviti, da preden sprejme odločitve o novem osnutku zakonodaje poštevajo pomisleke in bojazni priporočil komisije, kot tudi prihodna mnenja Beneške komisije. Komisija tudi ugotavlja, da imamo druga kritična mnenja, ki so bila oblikovane od teh osnutkov zakonodaje ne le na polskem strani Vrhovnega sodišča, ampak tudi na evropski in mednarodni ravni. To ima, mislim, nedavno mnenje Evropske mreže svetovalcev za pravosodje in drugih svetovalcev Evropskih sodnikov. Tu imam, mislim, tudi prve opaske posebnega poročevalca OZN-a glede neodvisnosti sodnikov in odvetnikov. To je Diego Garcia Sajan, ki je objavil to poročilo. Neodvisnost sodstva je resno ogrožen na polskem. In tu vidimo kar nekaj bojazni glede teh dveh osnutkov zakonodaje. Ta mnenja bi morala zbuditi razpravo na polskem o teh dveh osnutkih. Ta dva osnutka podarjata pomembnost obnove neodvisnosti in legitimnosti pregledov na polska. Naj še enkrat ponovim. Organi držav članic imajo proste roke pri izvanju pravosodnih reform, ampak pri tem morajo poštevati pravno državo, kajti to je en izmed temeljnih vrednot In vse države članice so to podpisale in to sprejele, ko se pridružile Evropske unije. Država članica lahko sama organizira svoj pravosodni sistem, vključno s tem, ali ne oblikuje svet za pravosodje. Ampak, če se tak svet oblikuje, je treba ohraniti neodvisnost sodstva, tako kot opiše v polski ustavi. In neodvisnost takšnega sveta mora biti zagotovljena skladno z evropskimi standardi. Komisija bo še naprej želela imeti konstruktivni dialog. Želimo delati v dobre veri, da bi obnovili pravno državo na Polske in žal mi je, da nismo mogli imeti tega dialoga. Ne zaključim in rečem, da se moram zahvaliti Evropskom parlamentu z lansti članom tega odbora za vas trud pri podpiranju pravne države Evropske unije in ker spodbujate in podpirate ukrepe komisije glede situacije na Polska. Hvala. Thank you very much. I'm now going to go to our coordinators, if you could speak. Najlepša hvala. Sedaj pa dajem besedo koordinatorjem. Prosim vas, da govorite vsak največ dve minuti. Na to pa bomo imeli priložnost, da damo prvemu podpredsedniku priložnost za prvi odziv, na to pa bomo nadaljevali s krogom vprašanj. Če se še niste priglasili k besedi, prosim, da to storite se zdaj. Najprej gospa Metzola za ELS. Najlepša hvala, predsednik, se bom držala omejitve. Najlepša hvala podpredsedniku komisije, hvala, da ste prišli v odbor in da razpravljate o težavah pri neposrednem izvajanju zakonodaje v državah članicah. Danes govorimo o Polski. In uh, včeraj smo slišali tudi, da so ljudje na ulicah uh, Bukarešte in na Malti zahtevali spoštovanje pravne države in ukrepe proti korupciji. In prvič se oglašam glede tega po uboju Dafne Kovana Galicija v, na Malti. Tako da je zelo pomembno, da izpostavim to v kontekstu dogodkov v moji državi. Spoštovanje vladavine prave je zelo pomembno za me in tudi za državljane, ki jih predstavljam. Evropska unija temelji na enakopravnosti, spoštovanju pravne države in spoštovanju temeljnih pravic. Gre za člen eh, iz evropskih pogodb, ki ga nenehno citiramo. Pravimo, da nas je to tisto, kar nas združuje, ne toliko kot geografija. Vendar pa Evropska unija še nikoli ni bila priča tolikšnim sistematičnim uh, izpodbijanjem tega, za kar stojimo. In uh, vesela sem, da ste izpostavili nekatere pomisleke, vendar je ELS še vedno z, resno zamišljena zaradi ukrepov na polskem skrbi nas predvsem dejstvo, da si polska vlada ne prizadeva tesneje sodelovati z Evropsko komisijo. To obžalujemo. Tudi situacija nacionalnega sodnega sveta nas eh, skrbi in tudi predlog zakona glede vrhovnega sodišča in nove zakonodaje za nevladne organizacije. Resne pomisleke imamo tudi glede novega zakona, glede urejanja medijev na polskem. Če upoštevamo vse to, gre za pomankljivosti, ki jih parlament in komisija ne smeta ignorirati. Poslati moramo jasno stališče. Ustrajati moramo pri svojih stališčih glede na to, da se izpodbijajo temeljne pravice polskih državljanov. Za mojo državo, za moje voljivce, Evropska unija ne predstavlja samo možnost za prosto gibanje. Gre za skupno upanje, ne glede na to, iz katere države člane, članice prihajaš. Hvala. Kolegi, prosim, držite se časovne omejitve, ker imamo na voljo za razpravo samo eno uro. Za SND, gospa Sipel. Najlepša hvala. Zakaj je vladavina prava tako zelo pomembna? Komisar Timmermans je pred nekaj meseci na plenarnem zasedanju dejal, da je vladavina prava okvir, v katerem lahko obstaja demokracija. S tem se strinjam. Na polskem opažamo nekaj, kar je izredno pomembno. Gre za več kot samo nespoštovanje kakšnega zakona strani ene ali druge države članice. Tu gre za neodvisnost eh, sodstva. Tu ne gre za spoštovanje kakšne zakonodaje, gre za demokratično načelo. Vsaka vlada ima sedaj možnost, da se znebi določenih sodnikov v času svojega mandata in to ni več neodvisno pravosodje. To ogroža demokracijo. Glede na to res obžalujem da razpravljamo o tem v tem trenutku. Razprava se je začela ob začetku letošnjega leta, ni pa videti, da bi bilo o tem razpravam kdaj konec, pa tudi do temeljitih sprememb eh, situacije na polskem ni prišlo in to me zelo skrbi. Mislim, da si polski državljani zaslužijo več. Če pogledamo njihovo zgodovino, če pogledamo, kako zelo so se borili za svobodo, če upoštevamo, da so se morali res zelo boriti za to, da lahko živijo v svobodni demokratični družbi, ugotovimo, da je škoda, da jim trenutna vlada tega ne omogoča. Situacija se spreminja. Spreminja se v vseh državah članicah. Gre tudi za druge države, ki jih je omenjala gospa Mecola. Treba je zagotoviti, da bo vladavina prava spoštovana v vseh naših državah članicah, da bomo skupaj lahko ukrepili demokracijo za vseh naših več kot 500 milijonov evropskih državljanov. Hvala. Hvala za EKR, gospa Stevens. Dankjewel, meneer de voorzitter. U... Najlepša hvala, gospod predsednik. gospod podpredsednik Timerman, v začetku oktobra ste na plenarnem zasedanju govorili o katalonskem vprašanju in še zelo dobro se spominjam vaših besed. Dejali ste, da je španska policija de, ravnala uravnotežena, de, de, delovala uravnoteženo. Potem pa ste čez nekaj tednov dejali, da ni delovala prav. Po našem mnenju je to nekaj nesprejemljivega. Pomislite na nalog za prijetja za katalonskega predsednika. Vi ne obsojate prisotnosti um, političnih beguncev v Evropski uniji. Kaj pa menite o polski situaciji? Zdi se mi, da uh, se zauzemate za nekakšno selekcijo, za to, da bi imeli nekakšne dvojne standarde. Po mojem je to začetek konca evropskega projekta. Zakaj se ne odzovete, ko eh, je vladavina prava v nevarnosti? To je temeljna eh, svoboščina Evropske unije. Člani odbora Libe prosim, da ne ploskate. Sofi Intveld na mesto Nateli Grispek za Alde. Your... Najlepša hvala predsednik, najlepša hvala gospodu Timmermansu za podrobno predstavitev te teme. Tako kot vi upam, da bo nekega dne stekel dialog, ampak zaenkrat ni videti, da bi do tega prišlo v kratkem. Zanima me, kaj menite, kakšne bodo posledice za policijsko in pravosodno sodelovanje, če upoštevamo dejstvo, da polsko, polsko pravosodje trenutno ne more biti obravnavati kot neodvisno. Kaj to vla, eh, pomeni za vnose v SIS, za izmenjavo informacij ali pa za evropske naloge za prijetje Kaj to pomeni za javne organe in za postopke javnega naročanja? Ali imajo druge države obveznost, da spoštujejo odločitve polskega pravosodja ali da se vedejo, kot da spoštujejo te odločitve? In na polskem gre za sistematično kršitev drugega člena in tudi na, v primeru nevladnih organizacij kršitev svobode združevanja in svobode govora in pluralnosti medijev. Gre tudi za kršitve pravic žensk. Upam, da bo parlament eh, skupaj s komisijo upošteval tudi to. Poleg tega se zavedate, da je parlament ustrajal po splošnem mehanizmu za zagotavljanje uh, pravne države, temeljnih pravic in demokracije. Tako da lahko podprem eh, gospod Mecela v imenu ELS, tudi iz, kolegica iz EKR je dejala, da tu ne gre samo za polsko vprašanje. Gre za vprašanje skladnosti z evropskimi standardi v več državah. Zato potrebujemo splošni mehanizem. Bom zaključila, predsednik. Vesela sem, da je komisija napovedala, da bo predlagala nekakšen instrument zelo pa me skrbi, kako bi bil ta lahko usmerjen. Dejali ste, da bi bilo to del evropskega semestra. Sama pa menim, da bi moral biti instrument veliko močnejši. Pri tem pa bi moral imeti svojo besedo tudi parlament. Hvala, kolegi, prosim, držite se omejitve. Gospa Spinelli za GUE na mesto gospe Ernst. Hvala, gospod predsednik. Zahvaljujem se tudi prvemu predsedniku Timmermansu. Vprašanje imam. Glede na to, kar ste povedali julija v zvezi s sedmim členom, kako boste ukrepali, če bo Poljska še naprej tako delovala? Naj spomnim na to, da tudi po resoluciji Evropskega parlamenta je prišlo do določenih ukrepov polske vlade ki so bili vedno hujši, kar zadeva pravosodje. Predsednik Duda je dal veto na določene ukrepe, vendar je predlagal druge, ki so tudi zelo zaskrbljujoči. Sprijeti so bili tudi določeni ukrepi glede priseljevanja in um, političnih beguncev iz Belorusije, potem Media Freedom, potem svoboda izražanja, spet eh, ukrepi, ki omejujejo svobodo izražanja, predvsem kar zadeva razprave o polski zgodovini, prišlo je tudi do protiterorističnih ukrepov ki se nanašajo na internet in pri katerih je prišla na dan diskriminacija v primerjavi uh, eh, diskriminacija muslimanskega sveta. Potem pa smo imeli tudi hude ukrepe eh, glede pravic žensk, eh, pravice do prekinitve nosečnosti s tableto. Kaj bomo storili torej s sedmim členom, predvsem, če eh, svet ne bo dosegel eh, dogovora? bi lahko zamrznili določene, določena finančna sredstva, ki so namenjena Polski. And... Hvala. Judith Sargentini za zelene. You, chair. Uh, chair, um... Najlepša hvala, predsednik. Poleg vseh uh, zakonov, ki jih je povzela komisija na področju pravne države, bi se osredotočile še na vračanje migrantov na polsko-beloruski meji. Ne pozanimo na, na to, kako se izpodbijajo reproduktivne pravice žensk na polskem. Ne pozabimo, da spreminjajo pravico do združevanja in ne pozabimo na težave glede financiranja nevladnih organizacij. Vse to bi izpostavila, ne da bi ponavljala močnega sporočila, ki ga je podal podpredsednik komisije gospod Timmermans. Vse to se vrti okrog enega samega vprašanja. Katere kriterije po mnenju komisije je treba izpolniti za to, da bi ugotovili, da postopek iz drugega člena ni zagotovil tistega, kar bi se želeli? Torej, kakšni so kriteriji za sprožitev sedmega člena? Spremljala sem vašo zgodbo in nekje proti koncu sem eh, zgrešila vaš zaključek in mislim, da zaključek ne more biti, da počakajmo na poročilo Beneške komisije decembra. Sklepna ugotovitev je bila ta, da je rešitev, da vas podpremo mi, ampak mi smo že štirikrat zaprosili za dialog. Kaj moramo torej konkretno storiti? Kaj menite, da se mora izboljšati, preden se lahko odločimo, da smo poskusili s postopkom iz drugega člena, vedno znova in znova, in da je sedaj čas za nadaljni korak? Hvala, gospa Sargentini. Gospe Winberg za EFDD ne vidim v dvorani, tako da dajem besedo gospodu Zilstri za ENF, ki ga tudi ni Potem pa dajem eh, možnost prvemu podpredsedniku komisije, da se odzove na pripombe koordinatorjev. Um. Hvala. Ne bi želel ustvarjati napačnega vtisa. Gospa Stevens je izpostavila vprašanje Katalonije, to pa ni del te razprave, ampak iz dveh razlogov bi se rad odzval na te pripombe. Najprej, meni ste pripisali, da bi sam rekel, da španske oblasti, da njihov odziv na referendum, da je bil sorazmeren. Tega v svojih pripombah pred parlamentom nisem dejal. Dejal sem, da v nekaterih primerjih eh, vladavino prava lahko zagotovite tudi prek določene uporabe sile. Nisem pa s tem imel v mislih španske uh, situacije konkretno, tako da bi rad, da se to razjasni. In tudi jasno sem dejal, da nasilje nikoli ni odgovor na tem področju. In naj ponovim, nasilje nikoli ne bo prineslo rešitev. Druga pripomba, ki bi jo podal, pa je, mislil sem, da danes govorimo o Polski. Ne maram ugibanja na pamet. Ko sem bil v stikih z ruskim ministrom za zunanje zadeve, so se vedno postavljale vprašanja, kaj pa to in ono in tako naprej. In moj odgovor na to vrstno vprašanje je bil vedno, da bomo o teh drugih vprašanjih morda spregovorili pozneje, ko bo govora o tem, zaenkrat pa se držimo tistega, o čemer govorimo danes, kar predvideva dnevni red. In to bi bil moj odgovor na pripombe gospe Stevens. Lahko spregovorimo tudi o drugih vprašanjih, lahko stopite v stik eh, z menoj in tudi v prihodnje bova imela priložnost, da spregovorimo o tem. Danes govorimo o Polski in se upravičujem, ampak ne morete preusmeriti razpravljati razprave na druga področja, pri katerih eh, ste udarili čisto mimo, po mojem mnenju, ampak dobro, pustimo to za prihodne razprave. Glede Polske, kaj pričakujemo? Več eh, članov odbora je zastavilo vprašanje, kdaj bomo uporabili sedmi člen in druge instrumente, ki so nam na volje. Naj bom čisto jasen, kako postopamo v odnosu do polskih oblasti. Uh, Menimo, da bi morale oblasti oba predloga zakonov glede ustavnega sodišča in sodnih svetov uskladiti z evropsko zakonodajo, glede na to, da bi trenutna osnutka pomenila podreditev sodne veje izvršni veji oblasti. In drugič, to bi pomenilo, da bi se presilno upokojilo večjo število ustavnih sodnikov. To bi rad uh, povedal polskim oblastem neposredno, ampak lahko storim tudi danes prek te razprave. Poleg tega, Polska bi morala uskladiti tudi ureditev rednih sodišč za evropsko zakonodajo. Odpraviti bi morali različne upokojitvene starosti za sodnike in sodnice, kar je v nasprotju s pogodbo. Odpraviti bi morali tudi vpliv ministra za pravosodje na posamezne sodnike, kar se tiče odločanja o podaljšanju njihove upokojitvene starosti in glede imenovanja predsednika vrhovnega sodišča. Poleg tega bi morali tudi eh, pravna fakulteta biti usklajena z evropsko zakonodajo. In eh, tudi ministrstvo ne bi smelo vpliva na pomožne sodi, sodnike. Kot rečeno, bi morali odpraviti vpliv izvršne veje oblasti na ustavno sodišče. To zahtevamo od Polske. Nismo pa dobili nobenega odziva na te zahteve. To je popolnoma usklajeno tudi s tem, kar zahtevajo druge mednarodne organizacije. Njihova sporočila so, bilo, so bila jasna. Če se na teh področjih zadeve ne bodo premaknile, ne bomo imeli drugega, kot da uporabimo instrumenti sedmega člena. Seveda razumem, da želite o tem govoriti sedaj, ampak bi raje o tem govoril pozneje in naj opomnim, da lahko parlament na tem področju tudi sam sprejme odločitve. Če menite, da komisija zadev ne rešuje zadovoljivo, lahko nase prevzamete to odgovornost, v katerem koli trenutku lahko to storite kot parlament. Gospa Intvert je spraševala po vplivih eh, na policijsko in pravosodno sodelovanje. Sodelovanje na področju notranjih zadev. Torej, policijsko in pravosodno sodelovanje je odvisno od vzajemnega zaupanja in tega se gospa Intveld zelo dobro zaveda. Vzajemno zaupanje pa je pod čedalje večjim pritiskom. Zaradi tega bo tudi sodelovanje veliko teže zaradi neodvisnosti pravosodja pozivamo polsko stran, da odpravi vse razloge za nezaupanje in neodvisnost pravosodja je na tem področju ključnega pomena. Neodvisni pregled strani sodnikov je ključnega pomena. To je pomembno, če želimo zagotoviti, da dobro sodelujemo, če želimo, da deluje notranji trg, če želimo, da evropska zakonodaja uživa enako spoštovanje povsod po Evropski uniji. To bi bil torej moj odziv na pripombe koordinatorjev. Si. Najlepša hvala, gospod eh, podpredsednik. Sedaj pa dajem na voljo čas za govor članom odbora za največ dve minuti. Dal bom besedo tistim, ki ste se priglasili k besedi. E, Unia... Gospa Kudrička. ...jest nie tylko wspólnotą... Najlepsza chwala. Europejska Unia ni samo skupność na polityczni rawni, ali pa na gospodarskiej rawni. Gre tudi za pravno skupnost. Pravno skupnost, ki temelji na demokratičnih vrednotah. Gre torej za spoštovanje temeljnih pravic. Pri nas 84 odstotkov prebivalcev podpira članstvo Evropske unije, kar pomeni, da podpirajo tudi pravno skupnost. Vlada pa tega ne upošteva in ni zmožna oblikovati konstruktivnega dialoga s komisijo, kar pomeni, da se je obrnila proti interesom 84 odstotkov lastnih državljanov. Mi menimo, da je Evropska unija skupna vrednota, da navaja skupne vrednote, ki jih je treba spoštovati. Citirala bom dopis 45-letnika. Pardon, 54-letnika, ki je želel protestirati proti vladi. Dejal je, da ne gre za to, da je vlada storila to napako ali ono, ker se vlade pač lahko zmotijo. Gre bolj za to, da je ta vlada zamajala temelje m, mm, demokracije in našega delovanja kot skupnosti. Gospod predsednik, podpredsednik, zahtevam, pozivam vas, da zahtevate nadaljne korake pri zagotavljanju dialoga in prepričana sem, da bo na to naša vlada pripravljena konstruktivno stopiti v dialog z vami.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 vlada tudi ne želi upoštevati pritiskov državljanom. Slišimo številne glasove upornikov. Nekateri so pripravljeni žrtvovati celo sami sebe v znak protesta in to samo po sebi pove veliko. Julija je, so potekali protesti na Polskem in več kot eh, 600 oseb eh, je bilo zaradi tega na to nadlegovanih prek upravnih in pravosodnih postopkov, kar pomeni, da naša vlada ne podleže pritiskom, ne spoštuje varovanja osebnih podatkov tistih oseb, ki so sodelovali na protestih. Okrožni sodnik na Polskem je obvezan tudi in imenovati žvižgače, kar je zelo drugače kot drugod po svetu. Tako kot drujek, drugod pa imamo tudi akt o preglednosti, o transparentnosti, ki pa izvira iz leta 1984. Sedaj slišimo, da bo prihajalo tudi do čist, čistk med sodniki. na vsakodnevni ravni naši državljani, ki razumejo demokracijo tako kot drugo, državljani drugot po Evropi, sedaj izgubljajo pravice, demokratične pravice. In te pravice so tako pomembne kot zrak, ki ga dihamo. Tako da bi vam zastavil eno vprašanje. Ali se na podlagi lastnih izkušenj lahko spomnite katerekoli države, ki bi imela vlada, ki bi tako zelo teptala pravice državljanov, kot eh, jo trenutna Poljska. Ja Najlepša hvala za besedo. Osredotočil se bom na evropsko raven. Pritoževali ste se, da strani polske vlade niste prejeli dovolj odzivov, da vam polska vlada ni odgovarjala. Odgovorov pa niste prejeli zaradi tega, ker komisija nima mandata, da bi narekovala ukrepanje vladam. Seveda ima komisija pravico, da ima svoje mnenje glede določenih stvari, ampak ko pravite, da je ogrožena vladavina prava, potem je treba upoštevati, da gre tu za pristojnosti, ki pripadajo svetu na tem področju. In vi poskušate uporabljati mandat sveta in to je v nasprotju s to vladavino prava, ki jo izpostavljate v odnosu do Polske. Kot nedani zunani minister veste, zakaj gre pri selektivnem pravosodju. Poglejmo si realno stanje na mednarodnem podiju. V Franciji nas trenutno skrbi svoboda govora. Križi se umikajo z spomenikov in tudi z drugih javnih eh, mest. To je kritiziralo več oseb, pa o tem nismo slišali niti besedice tule. Potem, v Romuniji prihaja do organiziranih ukrepov za oteževanje pravice do voljenja. Tudi tu gre za kršitve, pa o tem ne slišimo. Tega niste obsodili, v primeru Polske pa zelo hitro obsojate. Jutri bo stoletnica bolševiške revolucije in eh, obetali bi si, da bi komisija obeležila, ustrezno obeležila žrtve. To bi veliko povedalo o vašem spoštovanju človekovih pravic. Herr Vorsitzender, äh, ich möchte mich beim Gospod predsednik, podpredsedniku Timmermansu bi se rad zahvalil, da je svojo vlogo resno vzel. Komisija je varohinja pogodb. Komisija mora res spregovoriti, ko opazi to vrstne težave ne gre samo za neke vrste pregled, gre za obveznost, ki jo mora izpolniti komisija. Po mojem mnenju je podpredsednik komisije to tudi jasno storil. Sam se čudim, zakaj polska vlada ni pripravljena na pogovore. Skrajni čas bi bil za to. V dialogu lahko veliko lažje odpravimo pomisleke. Moje vprašanje za podpredsednika Timmermansa bi bilo naslednje. Ali je polska vlada dejala, da ni pripravljena na pogovor? Zanima me, ali so kakšne možnosti za pogovor. In zanima me, kaj bi se zgodilo, če gre tu za taktiko odlašanja, če se torej na koncu ne bi zgodilo nič. Ali ste potem pripravljeni zaključiti z uporabo drugega člena zato da bi nam kot parlamentu omogočili nadaljne korake. Hvala. Najlepša hvala, gospod Vojt. Äh, Najlepša hvala, gospod predsednik. Gospod äh, Timmermans, Dejali ste, da jabolk ne moremo primerjati s hruški in s tem ste si nekoliko poenostavili zadeve. Ampak komisija je varuhina pogodb in morate zahtevati spoštovati pravno državo. Komisija ni spregovorila nič o tem, da sodnik eh, Majer je omaknil pravico do svobode govora v kontekstu uh, medijev v zadevi, ki se je nanašala na hujskaštvo. Dejali ste, da menite, da Poljska ne spoštuje demokracije in neodvisnosti pravosodja, izpostavili ste različne osnutke zakonodaje, različne upokojitvene stanosti starosti sodnikov in sodnic in eh, nezakonito senčijo in sliše, sti, sli, ste celo dje, dlje. 4. novembra je bilo v medijih moč prebrati tudi, da bi po vašem mnenju lahko za zaščito pravne države uporabili tudi določeno stopnjo nasilja. Ampak to morda ni najprimernejši ampak eh, tu se sprašujem, zakaj ste zagovarjali to stališče v enem primeru, v primeru Polske pa ne. Okay, a... Kdo želi besedo? Sedaj bomo dali priložnost uh, tistim, ki niso člani odbora Libene, Libe. Ana Gomeš. Slišali smo zadnji škandal na področju davčnih utaj in uh, davčnih oas. Tudi namestnik premijeja je bil eden izmed tistih, ki je zahteval prekinitev parak, davčnih praks, ki so v nasprotju z načelom solidarnosti. To je tisto, kar zahteva ta parlament eh, že dlje časa, ampak tega ne moremo zagotoviti, če ni vladavine prava v vsaki izmed naših držav. In prav to je tisti element, ki na polskem ne deluje prihajam iz države, ki, nad katero se je znašala Evropska komisija, pa takrat ni šlo sploh za vprašanje pravne države. Prihajam iz države, v kateri je bil naš predsednik zaprt prav zaradi delovanja pravne države, zaradi utaje in korupcije. Kot minimum pričakujem torej, da komisija ukrepa. Če polska vlada niti ne želi sodelovati v tem dialogu, pa, predla, pa bi zahtevala od komisije, da takoj sproži postopek iz sedmega člena. V skladu s členom poslovnika 206 lahko sedaj damo besedo tudi članom predsed, od, članom parlamenta, ki niso člani tega odbora. Gospa Višnjevska. Komisažu, s prikrošťo odnotu. Najlepša hvala, predsednik. Gospod eh, podpredsednik komisije. Z obžalovanjem ugotavljam, da odbor še enkrat razpravlja o domnevnih kršitvah pravne države na polskem trenutna opozicija na polskem pač se ne more soočiti z dejstvom, da so izgubili na zadnjih volitvah. Zaradi tega vidimo, da ta zelo namerna polska opozicija želi v vaših učeh vzbuditi čisto napačno sliko polske, tako da bi vas sama osebno pozvabila, da obiščete polsko, da preverite, kako je z vladavino prava na polskem. Spoštovani gospod komisar, trenutna vlada uživa večino v polskem parlamentu in lahko vam zagotovim, da izpolnjujemo svoje predvolilne zaobljube. Na polskem polski državljani odločajo o polski, zato gre pri demokraciji. Večina ima pravico, da oblikuje platformo. Dejali ste oziroma sliš, slište tako daleč, da ste rekli, da so upokojitvene starosti za sodnike in sodnice na polskem eh, različne. Ampak naj vas upozorim na to, da je podobna situacija v, tudi v osmih drugih državah Evropske unije. Gre pa za svobodno izbiro. Eh, Situacija je absurdna, kar se razkriva tudi v izjavi enega izmed socialistov ali komunistov. Omenjeni ste namreč reproduktivne pravice žensk. Reproduktivne pravice so pravice živali, pravica do oblikovanja novega življenja pa je tisto, kar se nanaša na človeka pravice ljudi. Poleg tega upoštevati bi morali demokratične rezultate volitev na polskem. In dragi komunisti, naj vam povem tole. Komunizem in skrajno levičarstvo na polskem sta prepovedana. Poteka postopek razlevičenja trenutno. Naj vas opozorim, kolegi, da v skladu s členom 206 poslovnika imam sam diskrecijsko pravico, da podeljujem ali ne podeljujem besede. Tako da, če želite nadaljevati, bi vas prosim, da ste v svojih pripombah spošljivi. Gospod Tornen Honstein, naše članice nisem upošteval in če nimate nič proti, vas bom eh, poklical besedi kot zadnjo. še enemu ne članu odbora Libe bom eh, dal besedo, tako da gospod Kužmjuk za največ dve minuti. Ja, Hvala, predsedujoči, gospod komisar. Vse v redu s pravno državo na Polskem. Demokracija cveti. Ampak še enkrat se je komisija ukvarjala situacijo na polskem. Preden sem prišel sam, ste govorili na dolgo in široko ustavnem sodišču pri nas. Pogledal sem si število so, ki naj bi jih obravnavali do konca septembra letos. To je 400 zadev. 400 sodb je sodišče izreklo, to je običajno delo, zamude so bile tudi zmanjšane, kajti predhodna uprava se je ukvarjala s političnimi zadevami, ne z delom, potem vi omenjate to zakonodajo glede delovanja običajnih sodišč. Ta zakonodaja veljavi že tri mesece za 400 sodišč. Je to pomenilo, da so zamenjali deset oseb, Torej, to pomeni, da naj bi tu zamenjali vsakega vodja, vsakega sodišča, pravite, ne, to ni res. To res ni res. In na koncu še nekaj, to zniževanje starosti za upokojitev. Če bi pozabili na sodnike pri zniževanju pokojnin za vse druge, potem bi bila to diskriminacija, bi sodniki morali delati dlje kot vsi drugi. Težko si predstavljam, da bi komisija prisilila Polsko, da bodo naši sodniki doma delali dlje kot drugi zaposleni pri nas. Potem, glede tega osnutka zakona o vrhovnem sodišču, to je težko obravnavati, kaj ti tu stvari še tečejo. Govorili ste o tem, ja, kaj se lahko zgodi. Poglejmo si Francijo. Tam imamo izdane dekrete, da se omejujejo pravice glede zaposlovanja. Komisija ne počne nič. Španija se bo skoraj razpadla. Kaj pa vi počnete? Tu gre res za jasne dvojne standarde. Če boste še naprej delali tako, boste razbili Evropsko unijo od znotraj. Ja, zmotil sem se še dva kolega, sta na vrsti. Najprej kolegica Holmajer, potem Holstein, predtem pa kolegica Spinelli, ki ima tehnično pripombo. Zelo na kratko, Barbara. No, Zelo na kratko naj spomnim apolskega kolego, na, da prvo nisem komunistka, drugo rezultat volitev je pokazal, da večina še ne pomeni nujno pravne države. Večina na volitvah deluje v okviru pravne države. Hvala. Thank you. Hvala. Gospa Holmar. Najprej bi uvodoma dejala, da se mora tudi izvoljena vlada držati prav, načel pravne države. Glede na to, da ste večkrat izpostavljali prav vidik pravne države. In eno izmed temeljnih načel Evropske unije je tudi pravna država. Posledično to zame pomeni, da bi morali imeti tudi boljši mehanizem za izvajanje. Tudi pripombe o Španiji niso umeščene, glede na to, da tam ne gre za neodvisnost pravosodja, kajti pravosodje ustrezno spoštuje lastno ustavo in zakone, neodvisno od tega, kaj bi si želela vlada. Ta dva elementa je treba med seboj ločevati. Podpredsednik komisije, eno vprašanje bi imela za vas. Ali menite, da države članice zaradi čedalje večjega števila težav na področju pravne države, ali so pripravljene se sedaj bolj pridružiti pobudi parlamenta, torej gre za poročilo na lastno pobudo Sofie Intveld, ki je naletelo na veliko podporo. Gre za skupni mehanizem, ki bi bil sposoben hitrejšega odzivanja. Včasih se pač res znajdemo pred mejami zmožnega. Med drugim in sedmim členom nimamo veliko manevrskega prostora in zanima me, kakšni so trendi v državah članicah. Finally, Hvala na koncu pa še kolegica Honstein. Hvala lepa, gospod predsedujoči hvala za to razpravo. Žal mi je pa tudi, gospodi Miki, da nekateri skušajo spremeniti to razpravo v promocijo lastnih političnih agent. Vsi vemo, da ta hiša ni namenjena temu, da bi se skušali eh, poškodovati, ampak zato, da bi obravnavali pomembne teme. In ta tema je dramatična. Večina v vladi krši zakone in to je dramatična situacija, vsekakor. Med članicami Evropske unije je to situacija brez precedensa, ne bom ponavljala še enkrat, da gre pri demokraciji za spoštovanje prava. Ampak gre tudi za spoštovanje prava manjšin, opozicije, tistih, ki niso bili uspešni na volitvah, gre za spoštovanje tistih, ki so pripravljeni biti proti vam kajti gre za to, da nekateri blokirajo pohode fašistov. Toliko zadev je danes na polski sodišče, da se bojim, da Evropsko sodišče ne bo moglo vsega preučiti, kmalo bo preplavljeno s temi zadevami iz Polske. In naj povem še nekaj za konec. Močno sem prepričana, da če bodo demokrati vse držav strnili vrste, bomo okrepili demokracijo v Evropi. In, dragi kolegi in prijatelji, rada bi vas okrepila. Za nas, ki verjamemo v demokracijo v vseh državah, je pomembno, da sodelujemo. Preko nevladnih organizacij, preko državljanov, političnih strankah z vsemi tistimi, ki podpirajo naše skupne vrednote. Veliko je takšnih ljudi na polskem. Hvala. Hvala lepa, hvala kolegi. Sedaj pa prvi podpredsednik ponovno. Hvala lepa, hvala za vse komentarje. Skušal bom vse upoštevati pri svojih reakcijah. Najprej naj se spustim na vprašanje, ali ima komisija spoh kakšne pristojnosti pri okviru pravne države. Mislil sem, da je to jasno, ampak dobro, kar že sprašujete o tem, da se spustimo v to. To je povezano z našim okvirem pravne države, to je povezano s pooblastili komisije iz naslova člena 7 pogodbe delovanja Evropske unije. Kot veste, imamo komisijo, parlament in svet, skupaj lahko institucije predstavijo predlog postopka kršitve iz naslova 7. člena. To je povezano z drugim členom, ker imamo pravno državo. Okvir pravne države opisuje, kako komisija obravnava situacijo od spodaj navzgor, ko gre za resne kršitve pravne države. In tu imamo potem sedmi člen pogodbe. Kot sem rekel, tu se sploh ne smemo pogovarjati o pristojnostih, res ne razumem, kako se to lahko vsakič pojenavlja. Sprašujete se o razlogih tistih, ki to omenja, ampak Vseeno pa se strinjam eh, s kolegico Intveld in s eh, gospod Holmar. Današnji sistem ima vrzeli, ne omogoča nam, da imamo dovolj manevrskega prostora za razpravo na svetu in z drugimi. Vem, da je to nekaj, čemer parlament razsoja, tu imate kar nekaj mnen o tem in pri predstavitvi delenega programa za prihodnje leto sem rekel, da je komisija pripravljena sodelovati s parlamentom na tem področju. Nasplošno, gospa Intvalt, ja, nasplošno smo pripravljeni imeti razpravo o tem. Tudi na svetu je vse več podpore temu, da bi med druge upoštevali ideje belgijske vlade, da bi imeli širši pregled pravne države, medsebojni pregled vedno imamo nek občutek eh, nelagodja, ko se nekaj pojavi v neki državi in druge države morajo to obravnavati. In to, da imamo medsebojni pregled vsake države članice redno, pač to nekaj, kar je sedaj še bolj pomembno na svetu. Kot pa, ko sem prvič to predstavil, te ideje, ko sem bil minister pred 4-5 leti. Torej, mislim, da bi lahko šli naprej tudi s temi institucijami na tem področju. Strenjam se z analizo obeh kolegic. No, v tem kontekstu najjasno povem še nekaj. Tu se močno osredotočate na komisijo, ampak ko omenjamo pravno državo na polskem na svetu, vedno slišimo močno podporo velike večine držav članic, da bi komisija zauzela to stališče, torej ta ideja, da imamo nekega norca v komisiji, ki sam eh, rešuje polske zadeve. Ne vem, to je mm, posebno nerealno, ni res, to ni tako. Večina držav članic to zaskrbljeno omenja, ampak želijo tudi sodelovati. Seveda ne želijo sedaj kaznovati polske, ampak želijo, da se Polska odmakne od te poti, ki jih bo privedla v napačno situacijo, ampak Polska mora iti po drugi poti, v srč Evrope, kot ena najpomembnejših držav, kajti države članice razumejo, kako pomembna je pravna država za samo delovanje Evropske unije, vključno z notranjim trgom, vključno s pravosodjem, sodelovanje na področju notranjih zadev, z drugimi področji, ki so tu pomembna. In še zlasti, ko gre za ščitanje pravic naših državljanov. Polske državljani so tudi evropske državljani in zaslužijo isto zaščito kot vsi drugi državljani. In tudi to je argument, ki ga slišimo na svetu. Torej, prosim, nehajte razmišljati o tem, da, da sem tole jaz, ki sem tu na neki misiji proti Polski. Če je tu kdo, ki je v svoji karieri podpiral Polsko in pozicijo Polske v Evropi, sem bil jaz to, v vseh funkcijah. In še vas to skrbi. Te kritike zakonodaje na polskem so to kritike številnih držav članic prosim, da se tu ne zatiskate oči. In države članice s tem ne želijo kaznovati Polske, ampak so zaskrbljene zaradi Polske. Želijo, da se Polska vrne nazaj na pravo pot pravne države. Kaj ti v preteklosti je bilo tu veliko dobrih dosežkov na Polskem v zadnjih desetletjih. Toliko. To je moja prva pripomba. Potem eh, ta starost upokojevanja. Še enkrat glede splošnega vprašanja o tej starosti upokojevanja. Imamo to enako obravnavo, to je ključni stebr Evropske unije. In že vse od leta 1979 imamo pravila, s katerimi naj bi dosegali progresivno izvajanje enake obravnave moških in žensk, ko gre za socialno varnost, vključno starosti upokojevanja. Države, članice, sicer ne izvajajo tega ne mudoma, torej ni te obveznosti, ampak postopoma pa bodo morale to izvesti. In tiste države, ki še imajo vedno različne starosti za moške in ženske, so sprejemale ukrepe v tej smeri, da bi zenačile to starost. Ampak če bi pa spremenili te ukrepe in vnašali diskriminacijo, tako kot je to pri tej zakonodajni polskem, to ni kompatibilno. Ne, s tem, kar sem rekel, ne z evropskim pravom. Na koncu moramo reči tudi to, da imamo lahko negativne socialne učinke niže starosti upokojevanja za ženske. Tu imamo tudi večje tveganje glede revščine. To je bilo omenjeno v kontekstu semestra. Zlasti pri poročilih o državah, pri priporočilih po državah, tu imamo tudi poročilo komisije o splošni diskriminaciji pokojnin. Med leti 2007 in 2010 je bilo to objavljeno. Zniževanje te starosti zbuja druga vprašanja glede finančne vzdržnosti pokojninskega sistema. No, kakorkoli že. Res verjamem, da imamo to kolektivno odgovornost, da nekaj storimo glede jasnih področji za ženske. V Evropski uniji imamo 40 odstotkov vrzeli pri pokojninah med moškimi in ženskami. To je neozdržno, to je nespremljivo in da bomo sedaj imeli različne starosti pokojovanja za moške in ženske. S tem, ko vi to ustvarjate, slabšate situacijo. Zakaj ženske ne bi bile gospodarsko neodvisne? Zakaj ženske ne bi imele istih pravic kot moški na trgu dela? Zakaj ne bi imele svoje izbire, ne pa da se jim nekaj nalaga politično? To je del pravne države in naših skupnih evropskih vrednot. Potem še nekaj, kar moram povdariti. To se tako pogosto pojavlja. To, da pravite, da zato, ker smo zmagali na volitvah, je to posledica demokracije in zdaj mi lahko določamo, kakšna ne bo pravna država. nobena zmaga na volitvah vam ne daje pravice, da pozabite na ustavo, da jo kršite ali da kršite pravila. In kot sem že rekel prej, nekateri vidiki glede ustavnih sodišč, nekateri sodniki, ki so bili imenovani, so bili imenovani ob kršanju polske ustave, nekateri imenovani sodniki po ustavi niso dobili funkcije na ustavnem sodišču. To je jasno zapisano v polski ustavi in ne morete sedaj uporabiti tega argumenta, da ste zmagali na volitvah in sedaj lahko kar pozavite na vašo ustavo ali da jo kršite. Seveda, če lahko dobite večino, lahko tudi spremenite ustavo. To je vaša demokratična pravica. Demokracija vam daje pravico, da spremenite ustavo, če imate večino. In sprememba ustave ne sme kršiti načel iz mednarodnih pogodb. Imamo tudi pogodbo delovanja Evropske unije, tudi tu imamo omejitve vašega početja pri tem demokratičnem glasovanju. Torej, tu mora to biti zelo jasno. Če vemo kaj o evropski zgodovini, potem vemo, da so se demokratični argumenti v preteklosti uporabljali za odpravljanje človekovih pravic in zanorčevanje iz pran države. To je del naše skupne evropske zgodovine. Po drugi svojni vojni smo se naučili, da prava demokracija leži na treh stabrih demokracije, spoštovanja človekov pravic, spoštovanja pravne države in ne moremo izrabljati enega stabra proti drugemu, če ne želimo, da se zgodijo ponovno te hude napake iz evropske zgodovine. In zelo dobro veste, kaj je bilo tudi pri polski zgodovini komunisti so izrabljali pravno državo proti demokraciji in človekovim pravicam. Če jih napadate, jaz sem to počel takrat v preteklosti, napadal sem komuniste, ker so pozabili pravno državo in človekovim pravicam in potem so kazali na ustavi in rekli, ja, to piše v ustavi. Torej, če ne želite, da ljudje izrabljajo pravno državo proti demokraciji, potem ne izrabljajte demokracije proti pravni državi. Spoštovati moramo vse tri stebre svobodne evropske družbe če nočemo, da se ponavljajo hude napake iz evropske zgodovine. In res vas prosim, prosim vas, da nehate uporabljati te argumente, da to, kar počnemo, je preslikava demokratičnega glasovanja. In mimo grede, nikjer nobeni platformi po volitvah na Polskem nisem videl nobene stranke, ki bi rekla, da je treba sedaj temeljito spremeniti eh, pravosodno, pravosodni sistem. In sedaj pravite, da izpolnjujete obljube izpred volitev. Tega ne sprejemam, tega nisem videl pred volitvami. Ampak slišimo številne argumente tistih, ki kritizirajo komisijo, ampak ti argumente niso povezani s konkretnimi predloge, ki smo jih oblikovali. Jaz sem se odzval na konkretne kritike, če imamo pristojnosti, kako je z demokracijo, kako je starosti upokojevanja. Ampak to, da izrabljate druga vprašanja, ker moramo imeti razpravo, seveda sem pripravljen imeti razpravo o Kataluniji, o Malti, o vseh drugih vprašanjih. Mi tu ne diskriminiramo. Politično gledano smo neutralni. Če je kakšno vprašanje tu, bomo to obravnali. To sem storil na plenarnem zasedanju, kadar bo to treba, bom to počel. Ampak prosim, prosim, ne smemo govoriti o tem, kaj pa druge države, ne smemo kazati s prstom in s tem pozabljati na to, o čemer govorimo. Govorimo o pravni državi, na polskem danes. In pravzaprav s tem vaši argumenti niso močnejši. Če morate sedaj tu kazati s prstom na druge, da boste odvrnili pozornost od vaših konkretnih vprašanj, ki jih danes tu omenjam. No vem, da so številni člani tu danes obravnavali druga vprašanja, ker bi lahko imeli potem politično razpravo o drugih situacijah na polskem. Lahko, da bomo prišli na to vprašanje, recimo, če imamo medijski zakon, ki bo v parlamentu ali drugo vprašanje. To se lahko pojavi pozneje, ampak danes se želimo osredotočiti na tisto vprašanje, ki jih obravnavamo sedaj. In bolj specifično o ustavnem sodišču in o teh zakonih, ki so bili sprejeti, ki so sedaj v procesu in tu potrebujemo iste postopke kot prej. In reči moram tudi zelo jasno danes. Komisija meni, da ti zakoni ustvarjajo grožnjo pravni državi. To je sistematična grožnja pravne države na Polskem. To želim podariti. In še enkrat, komisija tu ni sama. Podpirajo nas Evropske organizacije sodnikov, z pravosodja, imamo poročevalca OZN-a, glede neodvisnosti sodstva poznamo mnenje Beneške komisije, predhodni zakonodaji, Kmalo bomo videli novo poročilo Beneške komisije. No, prav gotovo polska vlada ne more kar pozabiti na vse to in se pretvarjati, da imamo nekega norca v komisiji, ki sam odloča o tem. Ne, to mora biti jasno. Mislim, da, upam, da ste to že razumeli v polski vladi. Večina v tem parlamentu se strinja s komisijo glede tega. Ali ste razumeli? Ali polska vlada že ve, da je toliko bojazni v številnih državah članice glede tega. Nekatere države so zelo glasne glede tega. Francija, druge, ki niso zelo glasne javno, ampak neformalno, zasebno pa omenijo bojazni glede polske vlade. Torej še enkrat ponavljam, skušajmo rešiti vprašanje, ne gre za kaznovanje. Pomagajmo en izmed največjih držav članic, da se vrne na pravo pot spoštovanja pravne države. Toliko manevrskega prostora imate, imate politični mandat vaših voljivcev, ne da bi kršili načela pravne države. Ni potrebe, potem prosim, da tega ne počnete, vrnite se nazaj na skupne evropske vrednote. Prosim, dovolite nam, da imamo neposreden dialog z ministri o tem, kajti nujno potrebujemo ta dialog. 24 ur na dan sem na voljo. No, naj se zmotim, zanič, ko sem rekel, što je stvarno dan, je nekdo mislil, da imam v mislih nek datum. Ne, dan in noč. Vsak teden v mesecu, vsak dan v mesecu sem na voljo polske vlade za dialog o tem. Upam, da bodo videli to možnost in bodo to storili. Ker to moramo popraviti, Evropska unija mora to popraviti, če ne bomo ohranili načela pravne države Evropi, bomo pozabili na najbolj temeljne pravice evropskega stolovanja. In to ne bo vplivalo le na Polsko, države članico, ampak na vse nas bo to vplivalo, na vse nas. Ne živimo na otoku. Mi smo so povezani, preveč smo povezani, da bi pozabili na ta vprašanja. Hvala za vašo pozornost. Hvala, hvala kolegi. S tem smo pri koncu razprave. Hvala lepa. Hvala, prvi podpredsednik, hvala vaši ekipi, hvala kolegi.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 Kolegi, rad bi, da gremo na peto točko, ampak čakamo kolegico Makovej. Ali lahko govorim z nekom iz skupine IKR? E Uh, kolegica Stevens, je tu kolegica? Uh, um, kolegica Stevens, lahko vi spregovorite? Kolegi, na hitro bomo obravnavali peto točko, to je naslednji večletni finančni okvir. Čakamo kolegico Makovej, ki ima zamudo kolegica Stevens pa bo v njenem imenu predstavila ta osnutek. Hvala, Helga. Uh, you, will... Hvala, predsedujoči. Res je, bom spregula na mesto kolegice Makove je na poti, ampak bomo začeli z razpravo. Ker je pač odsotna, dragi kolegi. Vesela sem, ker vas lahko pozdravim tu na predstavitvi osnutka mnenja Libe o naslednjem večletnem finančnem okviru po letu 2020. Tu so moji glavni predlogi na področjih Libeja v naslednjem večletnem finančnem okviru po letu 2020. Najprej želimo ločiti azil, meje in pravosodje na tri glavne področja, ker imamo evropsko solidarnost in spoštovanje pravne države ter varnost. Ukrepi na področju varnosti in migracij ne morejo biti zajeti le v sedanjih instrumentih, ki so omejeni. Ključni morajo biti tudi bolj splošne instrumente prihodnosti, recimo, da bi imeli tu kohezijske sklade, nove instrumente, recimo, varnostni sklad Unije bi to lahko bil. Vse Evropske agencije o pravosodni notranjih zadeva bi morali imeti dostop do teh sredstev, da bi lahko ukrepile svoje operativne zmogljivosti. Drugič, verjamem, da bi strukturni naložbeni skladi morali obstajati tudi po letu 2020. Recimo Evropski socialni sklad bi moral tu upoštevati programe za boj proti radikalizaciji, marginalizaciji, sovražnim kaznjivim dejanjem in ksenofobiji. Tretjič, pozivam k temu, da imamo primerno financiranje na področju varnosti in migracij iz evropskega proračuna, tako kot to sedanje večletnem finančnem okviru, tudi v prihodnosti. Četrtič. Zagotoviti moramo večjo usklajenost med financiranjem iz evropskega proračuna in izpolnjevanjem ciljev. Prav tako moramo temeljito oceniti premike pri izdatkih in prioritetih. Petič, mislim, da je širitev rabe Evropskega skrbniškega sklada potrebna. 100 odstotno financiranje mora biti vključno v Evropski proračun in Evropski parlament mora to izvajati, vse to ne le preko oblikovanja takšnih skrbniških sklanov, ampak tudi preko podajanja sredstv po tem sklanu. Šestič, v sedanjem večletnem finančnem okviru imamo le en odstotek financiranja za šengenske izdatke, recimo to imamo politika glede azila, migracij, nadzora na meh in notranje varnosti. Ta znesek je treba prilagoditi skladno s sedanjimi prioritetami in izzivi, s katerimi se danes soočamo. Sedmič. Močno podpiram vlogo Agenciji za pravosodne notranje zadeve in potrebujemo tudi primirne vere, da bi te uskladili s političnimi pričakovanji teh agencij in to mora biti povezano tudi z njihovimi operativnimi potrebami. Obžalujem to, da ni dovolj virov v evropskih agencijah, recimo v Europolu, Eurojustu in v Cepolu v okviru sedanjega četnega okvira. Želim povdariti, da moramo pri novem mandatu Frontexa upoštevati tudi novo financiranje po letu 2020. Naj spomnim, da moramo zagotoviti pravo izvajanje in delovanje kot tudi delovanje EPPO. Naj podarim pomembnost dela EULISE, pozvala bi hitremu izvajanju sistema vstopa in izstopa. Evropske potne informacije, sistema avtorizacije in informacijski sistem kazenskih evidenc mora olajšati izmenjavo informacije glede kazenskih evidenc v Evropske uniji. In na koncu še nekaj, predlagam jasna in stroga pravila glede finančnega sankcioniranja teh držav, ki ne bodo izpolnjevale prava pravne države. Sedajna situacija v Evropi tirja več ukrepov na naši strani. Vlade, ki ne želijo izvajati pravne države in pravil demokracije, morajo razumeti, da ne morejo na njih nokršiti teh pravil brez posledic. Hvala. You, Helga, in, um... Hvala. Hvala, da ste spregovorili. Eh, na mesto kolegice Silvi, na kratko. Živel me, si vedem stil. Ne nadomeščam eh, nikogar. Sem dobro razumela, gospod predsednik. Hvala. Rada bi se zahvalila gospe Stevens ki je sicer nadomestila gospo Makovej za ta osnutek mnenja. To je zelo pomembno, ker večletni finančni okvir po letu 2020 bo odločilnega pomena za Evropsko unijo. Libe mora pri tem sodelovati in zelo aktivno pri oblikovanju okvirov. Troje bi povedala najprej. Pri tem eh, mnenju sem poročevalka v senci. Pomembno je vprašanje migracij. To je vprašanje, ki bo pomembno tudi po letu 2020, tudi zaradi podnebnih in demografskih sprememb. Drugič, mislim, da bomo morali bolje opredeliti eh, financiranje različnih agencij Evropske unije, potem pa bi tudi se zauzela za pojasnilo sedmega odstavka, kar zadeva financiranje držav, ki ne spoštujejo pravne države, to bi lahko bilo kontraproduktivno in bi eh, zaradi tega nastradali tudi naši državljani. To je zaenkrat eh, vse, kar sem želela povedati kot poročevalko v Senci. Hvala. Much, um... Najlepša hvala, Silvi. Nimamo več veliko časa. Ali bi še kdo želel besedo? Če ne, Potem ugotavljam, da je gospa Makovej končno lahko prišla na sestanek. Gospa Stevens je podala predstavitev, lahko pa še kaj dodate, če želite. Yes, thank you. <clears throat> da, najlepša hvala. Žal ni bilo možno priti pravočasno. Bila sem na poti z letališča. Bila sem zadržana in Helga je bila tako prijazna, da je spregovorila v mojem imenu. Mislim, da je zelo pomembno, da strukturne in naložbene sklade izvajamo tudi po letu 2020. Nekateri izmed njih, recimo Evropski socialni sklad, bi se morajo ukvarjati tudi z bojem proti ksenofobiji, sovraštvu in nas, iz nasilja in radikalizaciji. Tudi za migracije in varnost in obrambo bi predvidela več sredstev, zato da bi lahko upoštevali prilagodljivostni mehanizem, kot smo ga tudi v trenutnem večletnem finančnem okviru. Tako bi zagotovili večjo usklajenost pri financiranju na podlagi evropskega proračuna. Tako bi se bolj uskladili s cilji proračuna. Tako bi lahko upoštevali tudi spremembe pri naših prioritetah. Še nekaj bi izpostavila glede skrbniških skladov. Pri 100, tu bi morali v stotih odstotkih vključiti te skrbniške sklade v evropski proračun in Evropski parlament bi moral imeti možnost spremljanja izvajanja teh skladov, ne, skladov, ne samo eh, ustanovitev teh skladov. Toliko o skrbniških skladih. O tem smo govorili tudi v kontekstu direktive o boju proti pranju denarja. Po mojem mnenju to preprosto ne bi smelo obstajati. Hvala, gospa Mokovej. Do 10. novembra v povdne lahko podate predloge sprememb. Če nihče ne ugovarja, lahko prekinemo se začasno do 17.45, ko se začne eh, glasovanja. Se strinjate? Dobro. Gospod, gospod predsednik, je kakšna možnost, da nadaljujemo? Colleagues, uh, take your seats, please, and um, if you can have your electronic voting. Spoštovani kolegi, prosim, da zasedete svoje mesta in da pripravite elektronske glasovalne kartice. Vem, da je ponedeljek popovdan, ampak veliko glasovanj nas čaka, tako da prosim, da zasedete svoje mesta. Uh, right. colleagues, everyone ready? I see everyone is not ready, so... Vidim, da niste še čisto vsi pripravljeni, tako da prosim, da zasedete svoje mesta. Okay, colleagues, we have... Um... Kolegi, štiri glasovanja nas čakajo danes uh, popovdan. Preden nadaljujemo z glasovanji, me zanima, še prej pa najlepša hvala Moniki. Zanima me, ali ste se vsi namestili? Dobro. Prosim, da ne podajate nikakršnih znakov tamle zadaj. Prvo vprašanje je dokaj zapleteno, tako da prosim za tišino. Upam, da ste se vsi namestili. Razložiti moram prvo točko pri glasovanjih sedaj. Uh, prosim, da zasedete svoje mesta. Najprej gre za poimensko glasovanje, tako da res prosim, da se vsi usedete. Vsi člani odbora in nadomesti člani odbora, prosim, da zasedete svoja mesta in utaknete svoje kartice v glasovalne naprave. Čez trenutek bo jasno, zakaj. Če so koordinatorji zadovoljni z udeležbo, potem lahko nadaljujemo. Na začetku sestanka sem napovedal, da bomo pri glasovanju uh, glasovali tudi o odločitvi koordinatorjev. Torej gre za potrditev odločitve koordinatorjev v skladu z poslovnikom gre za glasovanje ob 17.45 eh, pred, pred drugimi glasovanji. Tako da, če niste seznanjeni s to točko, prosim, da prisluhnete. Se upravičujem, eh, hrapavo grlo imam in eh, težko govorim danes sestanek koordinatorjev 23. oktober je govoril tudi o prihodnjih eh, delegacijah Libe in na željo zelenih eh, in njihovih koordinatorjev, njihovega koordinatorja moram eh, prositi za formalno odobritev pred odborom Libe glede naslednjega priporočila. Gre za člen 205 poslovnika, ko gre za priporočilo mm, skupine koordinatorjev in na to lahko se koordinatorji odločijo, da preložijo odločanje v odbora. Prosim, da podrobno poslušate. Priporočilo se glasi, da ne pošljemo delegacije v Budimpešto glede posebnega poročila o situaciji na mačarskem v skladu z resolucijo Evropskega parlamenta 17. maja 2017. V skladu z poslovnikom, s členom poslovnika 208, tretji odstavek, sem prejel predlog zelenih za poimensko glasovanje. Glasovanje je torej glede naslednjega. Če ne želite napotiti delegacije odbora Libe na Mačarsko v Budimpeško, pritisnite plus zeleni gumb. No, če se boste zmotili, zato nikar ne krivite mene. Če pa želite na Mačarsko. Poslati delegacijo odboro, posli, pritisnite rdeči gumb. To je kontraintuitivno, tako da moram to obrazložiti. Razlog tiči v formulaciji priporočila. Sam zadev ne bi zapisal takole na negativen način. Če torej ne želite poslati delegacije na Mačarsko, pritisnite plus, Če pa želite delegacijo odbora na mačarskem, pritisnite rdeči gumb minus. Glasujemo. Je vse jasno? Okay, Je vse jasno? Glasujemo. Has everyone voted? Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Okay, so that's 30. 30 glasov za, 21 proti, nihče se ni vzdržal. Zelena barva je torej zmagovalna. Na Mačarsko ne bomo poslali delegacije. Dobro, hvala. Sedaj pa pojdimo na glasovanja. Začeli bomo z osnutkom poročila o državljanstvu EU za leto 2017, skrepitev pravic državljanov v Uniji, demokratičnih sprememb. Poročevalec oziroma pripravljalec mnenja je Čaba Sogor. Gospod Sogor, želite besedo? Pred glasovanjem? Ne. Dobro. Nadaljujemo z glasovanjem. Predlog 60. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis deset. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis enajst. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 14. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 23. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 68. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 69. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. Predlog 70. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Kompromis 13. Glasujemo. Closed. Konec glasovanja. Sprejet predlog 72. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. Kompromis 3. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 76. Glasujemo. Se upravičujem, spoštovani kolegi, spregledal sem kompromis 17. Vrnimo se na nj. Hvala, gospa Sipel. Kompromis 17. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog 76. Glasujemo. Closed. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Kompromis 21. Glasujemo. Closed. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 19. Glasujemo. Closed. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 12. Glasujemo. Closed. Konec glasovanja sprejeto. Kompromis 15. Glasujemo. Closed. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 8. Glasujemo. Closed. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 90. Glasujemo. Closed. Konec glasovanja. Zavrnjen. Predlog 91. Glasujemo. Closed. Konec glasovanja. Sprejet. Predlog 92. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. 93. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Kompromis 22. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Kompromis 16. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Kompromis 18. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Predlog 103. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Predlog 106. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Predlog 107. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Predlog 110. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Kompromis 20. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. 115. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. 117. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet predlog 118. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Uvodne navedbe in uvodne izjave. Glasovanje v svežnju, predlogi od 1 do 3. Glasujemo. Closed. Konec glasovanja. Sprejeti. Kompromis 1. Glasujemo. closed. Konec glasovanja. Sprejet. Glasovanje v svežnji, v svežnju predlogi od 6 do 22. Glasujemo. Vote is closed, that's carried. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 2. Glasujemo. Closed. Konec glasovanja. Sprejet. 24. Glasujemo. Closed. Konec glasovanja. Sprejet. Kompromis štiri. Glasujemo. Closed. Konec glasovanja. Sprejet. Predlog 29. Glasujemo. Closed. Konec glasovanja. Zavrnjen. Kompromis 5. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Predlog 32. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Kompromis 6. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Predlog 34. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. Predlog 36. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Kompromis sedem. Glasujemo. Close. Konec glasovanja. Predlog je sprejet. Predlog 39. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. Predlog 43. Glasujemo. Konec glasovanja. Predlog je sprejet. Kompromis 9. Glasujemo. Konec glasovanja. Predlog je sprejet. Predlog 47. Glasujemo. Konec glasovanja. Predlog je sprejet. Glasovanje v svežnju. Predlog je od 51 do 59. Glasujemo. Closed. Konec glasovanja. Sprejeto. In sedaj glasovanje o besedilu, kot je bilo spremenjeno. Gre za poimensko glasovanje. Glasujemo. So ste vsi glasovali. Konec glasovanja. Predlog je prejet 44 glasovi za, 6 proti. Čestitke pripravljalcu mnenja gospodu Sogorju. Okay, the draft report now, colleagues, on the proposal for a regular. Sedaj pa osnutek uh, poročila glede uporabe šengenskega informacijskega sistema za vračanje nezakonito prebivajočih državljanov tretjih držav. Gospod Joren Lenars je poročevalec za Libe. Želite besedo? Ne, dobro, potem pa pojdimo kar na glasovanje. Predlog spremembe 30. Glasujemo. Konec glasovanja. Predlog je zavrnjen. Kompromis ena. Glasujemo. Konec glasovanja. Predlog je sprejet. Kompromis dva. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog 132. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 3. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Na to glasovanje v svežnju 121, 122, 162 in 50. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 4. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Ustni predlog spremembe S in D. Glasujemo. Konec glasovanja. Predlog je zavrnjen. Kompromis 5. Glasujemo. Closed. Konec glasovanja. Sprejeto. 127. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog 20. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 131. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. Predlog 135. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. Glasovanje v svežnju 137 in 61. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Kompromis šest. Glasujemo. Konec glasovanja. Predlog je sprejet. Kompromis sedem. Glasujemo. Konec glasovanja. Predlog je sprejet. Predlog 155. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. Predlog 156. Glasujemo. Konec glasovanja. Predlog je sprejet. Kompromis 8. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog 28. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Glasovanje o svežnju 163 in 83. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Glasovanje svežnju 146, 5, 165, 84, 85. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Glasovanje o svežnju o 166 in 86. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno predlog 167. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog 29. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Predlog 168. Glasujemo. Konec glasovanja sprejet. Uvodne izjave. Predlog 32. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. 35. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. Predlog 36. Glasujemo. Še vedno glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. Kompromis 9. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 42. Glasujemo. Closed. Konec glasovanja. Zavrnjeno glasovanje o svežnju 44, 79 in 31. Glasujemo. Closed. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog 45. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 59. Glasujemo. konec glasovanja. Zavrnjen. Predlog 60. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Predlog 62. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. 68. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. Prelog 69. Glasujemo. Konec glasovanja. Predlog je sprejet. Predlog 77. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. Identična predloga 78 in 80. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjena. AFET 7. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog 81. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog 82. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog 87. Glasujemo. 87. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog 9. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. AFET 8. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Sedaj pa glasujemo poemensko o predlogu besedila, kot je bilo spremenjeno. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto 40 glasovi za, 5 proti in 8 vzdržanimi glasovi. Potem pa še glasovanje o odločitvi o začetku pogajanj. Glasujemo. Konec glasovanja. 42 glasov za, 5 proti, 4 vzdržani. Čestitke poročevalcu. Okay, colleagues, let's proceed uh, immediately then to uh, the draft report on the. Kolegi, nadaljujemo kar takoj z osnutkom uh, mnenja glede vzpostavitve delovanja in uporabe šengenskega informacijskega sistema na področju mejnih kontrol, kar se nanaša na uredbo 515-2014 in uredbo 1987-2006. Karjo Koeljo je. Poročevalec, bi želeli besedo? Da, čisto na kratko. Najlepša hvala vsem. V kratkem času smo morali opraviti veliko dela, ampak vsi sodelujoči, politični svetovalci in sekretarijati in poročevalci senti so izvrstno sodelovali. Vzdušje je bilo izvrstno. Vsi si želimo zaščititi Schengen in svobodo gibanja. Bi pa to radi združili z varnostjo. In temu je namenjen ta zakonodajni akt. Hvala. Thank you very much, Mr. Coelho, and... Najlepša hvala, gospod Koeljo. Pojdimo na glasovanje. Predloga 22 in 23 v svežnju. Glasujemo. The vote is closed. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis o tretjem členu. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Glasovanje o bloku 32, 33, vse do 36. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. V svežnju o 37 in 38 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 223. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 225. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis o osmem členu. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog 228. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 236. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog 42. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis o desetem členu. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog 46. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis o 12. členu. Glasujemo. Closed. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog 245. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 247. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis o členu 14. Glasujemo. Close. Konec glasovanja. Sprejeto glasovanje v svežnju od eh, predloga 50 do 56. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis o členu 16. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog 61. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis o členu 18. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 259. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Sam sem narobe glasoval, ampak mislim, da to ni vplivalo na glasovanje. Se opravičujem koordinatorju. Saj veste, da je težko voditi glasovanje in glasovati ob enem. No, saj vam verjetno ni mar, ampak vseeno. Kompromis o členu 19. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis o členu 20. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis o členu 21. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis o členu 22. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis o členu 23. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis o členu 23a. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis o členu 24. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis pri členu 26. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis o členu 27. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis pri členu 27a. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis pri členu 28. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis o členu 29. Glasujemo. konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis pri členu 30. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis o členu 31. Glasujemo. Closed. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis o členu 32. Glasujemo. Konec glasovanja sprejeto. Kompromis pri členu 34. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis pri členu 35. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis pri členu 36. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 383 glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 384 glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Kompromis o členu 38. Glasujemo. Closed. Konec glasovanja. Sprejeto kompromis pri členu 39. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis pri členu 40. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis pri členu 41. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis pri členu 42. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog 405. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 406. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno kompromis o členu 46. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis pri členu 47. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis pri členu 48. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis pri členu 49. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis pri členu 50. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis pri členu 51. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis pri členu 52. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis o členu 53. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis o členu 54. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis o členu 54a. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis o členu 58. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Uvodne izjave. Kompromis o uvodni izjavi 6. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis o uvodni izjavi 6. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis, uvodna izjava sedem. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis, uvodna izjava osem. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis, uvodna izjava 9 in 9a. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto kompromisov v vodni izjavi 11. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromisov v vodni izjavi 12. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromisov v vodni izjavi 13. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromisov v vodni izjavi 15. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromiso v vodni izjavi 16. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis o uvodni izjavi 17. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog 160. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromisov v vodni izjavi 18. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromisov v vodni izjavi 20. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto kompromisov v vodni izjavi 21. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Uvodna izjava 23. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Uvodna izjava 24. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis v vodni izjavi 25 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis v vodni izjavi 26 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis v vodni izjavi 27. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto glasovanje v svežnju 28, 28a, 28b, 28c in 28d. Glasujemo. Sprejeto. Uvodna izjava 31. Uvodna izjava 31. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis uvodna izjava 32a. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Uvodna izjava 33. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis o uvodni izjavi 34. Glasujemo. S in T. Konec glasovanja o uvodni izjavi 34, sprejeto. Uvodna izjava 35, glasujemo. Koordinatorji, prosim, da niste preglasni pri podajanju smernic. Konec glasovanja, sprejeto kompromis pri uvodni izjavi 36. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 194. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Kompromis o uvodni izjavi 37. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog 200. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Kompromis, svobodna izjava 38. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis v vodni izjavi 38a. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto kompromisov vodi izjavi 40. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromisov vodni izjavi 40a glasu, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromisov vodni izjavi 42 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Afet 6. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog 205. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis o vodni izjavi 53. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Afet 7. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Glasovanje v besedilu v celoti, kot je bilo spremenjeno. Glasujemo poimensko. Konec glasovanja. Sprejeto. 45 glasov za, 3 proti in 5 vzdržanih. Glasovanje o odločitvi za začetek pogajanj. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto 43 glasov za, 5 proti, 4 vzdržalni. Čestitke poročevalcu. Še zadnje glasovanje, kolegi. Najlepša hvala za vaše potrpljenje. Pri zadnjem glasovanju smo. Yeah, yeah, colleagues. We'll have to go quite fast into. Kolegi, kol tolmači nas morajo zapustiti, tako da moramo biti hitri. Pa ne želite, da sem hiter, želite, da sem počasnejši. Hiter sem bil danes. Gospod Koeljo, mislim, da smo vam že dovolj ploskali. Dobro, podnimate nič proti, če gremo na predlog 30. Dobro, glasujemo. Konec glasovanja. Še prej pa o čem glasujemo? Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 3 o opredelitvah. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog 41. Glasujemo. Hold on. Oh, sorry. Um... Pardon, se upravičujem, kolegi. Utrujen sem. Predlogi od 41 do 45 skupaj. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predloga 46 in 47 v bloku. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog 267. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 268. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis o osmem členu glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 271 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 280 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 51 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto kompromis o desetem členu. Glasujemo. Konec glasovanja. Šprejeto. Predlog 55. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis pri 12. členu. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 289 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog 292. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis pri 14. členu. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto predlogi od 60 do 65 v svežnju. Konec glasovanja sprejeto. Kompromis pri členu 16. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog 70. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis pri 18. členu. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog 305. Glasujemo. 305. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Kompromis pri 19. členu. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Glasovanje je v svežnju 315 do 198. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Spet glasovanje v svežnju od 316 do 199. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Kompromis pri 20. členu. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis člen 21. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis člen 22. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis pri členu 23. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis pri členu 23a. Glasujemo. Sprejeto. Kompromis pri členu 24. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis pri členu 26. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis pri členu 32. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis pri členu 33. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis pri členu 36. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 391 glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 396 glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Kompromis pri členu 37 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis pri členu 38. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis pri členu 39. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis pri členu 40. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog 418. Prvi del. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Kompromis pri členu 42. del. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis pri členu 41. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis pri členu 42. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis pri členu 43. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis pri členu 44. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto kompromis pri členu 45. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis pri členu 46. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis pri členu 47. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis pri členu 48. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis pri členu 49. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis pri členu 51. Glasujemo. Člen 51. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis pri členu 52. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto kompromis pri členu 53. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog 526. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis pri členu 53. O 526 moramo glasovati. Saj smo, pravkar. Je vse v redu? Ne? O tem smo pravkar glasovali. Carlos, lahko preverimo glasovanje, kajti na seznamu, glasovalnem seznamu imamo zapisano brezpredmetno, če bo sprejet kompromis. Nekateri tega nimajo navedenega. Ja, res je, lahko prihaja do zmede zaradi tega. Bi radi, da zaradi tega še enkrat glasujemo? Dobro, prav. Glasovali bomo o predlogu 526. Glasujemo še enkrat. 526. Glasovanje ponavljamo zaradi tega, ker so bila izbrisana novodila in je prišlo do zmede. Konec glasovanja, zavrnjeno. Kompromis pri členu 56, glasujemo. Pardon, pri členu 55. Člen 55, tudi tu imamo plus. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis, člen 56, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis pri členu 57. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis pri členu 58. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis pri členu 59. Glasujemo. kaže, da nas bo izdala tehnologija. Nismo še zaključili pri 59. Očistno smo prehitri za naše napravice. Kolegi, prosim, da ste potrpežljivi. Okay, colleagues, please just be. Kolegi, prosim, da ste potrpežljivi. Kolegi, prosim, zahvaljujem se tolmačem, ker so ostali do konca glasovanja. Še deset minut bomo delali, zahvaljujem se tolmačem. Kje smo bili pri člen 59? Ali smo glasovali o 59. členu? Tudi če nismo, glasujmo ponovno 59. Kdo želi oditi še malo? 59. člen, prosim, glasujte. Konec glasovanja. Konec glasovanja. Sprejeto. 5-5 nič, glasujmo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 5-5-1, glasujte prosim. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Kompromisni člen 63. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Kaj se je zgodilo? Kaj se je zgodilo pri 63. členu? Ampak eh, Glasovanje je zaključeno. Kaj se dogaja? Prostite, nekaj narobe tu z strojem. Samo trenutek, kolegi. Ponovno 63. člen. Torej, 63 ponovno. Nekaj se dogaja tu s temi stroji. Prosim, če ste lahko tiho, kolegi. Samo trenutek. 63 ponovno. Nekaj narobe za paranti. 63 ponovno. Glasujemo, prosim, pri 63. členu. Glasovanje je zaključeno. Konec glasovanja. In to je sprejeto. 64. člen. Kaj se dogaja? Oh, yeah, sure, yeah. Or recitals. Or oh, can we... A ja, v vodni izjavi lahko obrnavsi skupaj. Ja, prostite, kolegi, to je smisel ali lahko vse kompromise skupaj obravnavamo. Ja, dobro, v redu, gledam poročevalce, ja. Dobro, prosim. Ja, kar nekako čarobno, so vsi povezani, pritisnite zeleni gumb, glasujmo, prosim. Razen, če nočete. Ali lahko, prosim, glasujemo? A lahko? Oh, I knew that was going to happen. Sem vedela, da se bo to zgodilo. Dobro. Prosim, da ste potrbežljivi, gremo naprej. 64, ja, to sem mislil, 64, ja. 64, gremo naprej, 64, glasujte, prosim. Ja, to je res potrata časa. Konc glasovanja, sprejeto, 65 glasujmo. Konec glasovanja, sprejeto. 66. Glasujmo, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. 68. Glasujmo, prosim. Aha, 67. Sem preskočil, se obračujem. 67. Glasujmo, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. 68. Glasujmo, prosim konec glasovanja. Sprejeto. 69. Glasujmo, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. 70. Glasujmo, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. 70a. Glasujte. Konec glasovanja. Sprejeto. 71. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. 71a. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. 75. Glasujmo, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. Uvodne izjave. 169. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis pri šesti uvodni izjavi. Glasujte. Konec glasovanja. Sprejeto. Šesta. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. Sedem. Glasujmo. Konec glasovanja. Sprejeto. Osem. Glasujmo, prosim. Konec glasovanja. Sprejeti. 9 in 9 a glasujmo. Konec glasovanja. Sprijeto. 11. Glasujmo, prosim. Konec glasovanja. Sprijeto. 12. Glasujmo. Konec glasovanja. Sprijeto. 13. 13 glasovno, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. 15. Glasujemo, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. 16. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 17. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 18. Glasujmo. Konec glasovanja. Sprejeto. 1.9.1. Glasujmo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Kompromis pri uvodni izjavi 19. A bomo preverili pri 1.9.1. Kaj se je zgodilo pri 1.9.1? Kaj se je zgodilo? Ali lahko še enkrat uh, glasujemo? Potrebujem dovoljen celotnega odbora. Če se ne strinjate glede ponovne glasovanja, potrebujem dogovor oziroma potrditev vseh članov. Če napaka je to nekaj drugega, Judith, če pa to zahteva, pa ne. Yeah, that, that's okay. Uh, is that okay? A je to v redu? A stroj ni deloval, ali sedaj deluje? Ja, mogoče se lahko presedete, verjetno spet ne bo delal. A se lahko sedete druga, mislim, da vsi želijo oditi že sedaj. Ja, Birgit, prosim, ja, vsi hočejo domov. Ana, se lahko presedeš s kartico, da bomo videli, če to deluje. Dobro, kolegi, prosim, da ste potrebežljivi še malo, samo še nekaj strani. 191, glasujmo. Oh, is it working? Oh, well done. A sedaj glasuje odlično. Konec glasovanja. Dobro, to je zavrnjeno. Ja, to je zavrnjen na lepši način, ne na bolj ravnotežen način. Kompromis pri 19. vodni izjavi. Glasujmo, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. Dobro. Kompromis pri 20. vodni izjavi. Glasujmo. Konec glasovanja. Sprejeto. 23. Prosim, če ste lahko tiho in ste potrpežljivi. 23. Konec glasovanja. Sprejeto. 23a. Glasujemo, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. 24. Glasujemo. konec glasovanja. Sprijeto. 2-1-6, glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprijeto. 26. vodna izjava, glasujte. Konec glasovanja. Sprijeto. 29, glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprijeto. Sprejeto. 30 glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. 225 glasujte. Konec glasovanja. Sprejeto. Uvodna izjava je 32 kompromis. Glasujmo, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 33, glasujmo, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. 34, glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. 35, glasujte, prosim. konec glasovanja. Sprejeto. 36 glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. 36a glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. 36b glasujmo. 36b glasujemo. 36b glasujemo. Glasovanje je zaključeno. Sprejeto. 36C. Glasujmo. Konec glasovanja. Sprejeto. 2, 3, 1. Glasujmo, prosim. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 2, 3, 2. Glasujmo. 2, 3, 2. konec glasovanja. Zavrnjeno. Kompromis 38. Glasujmo. Konec glasovanja. Konec sprejeto. 41. Glasujmo. Konec glasovanja. Sprejeto. 42. Glasujmo. Konec glasovanja. Sprejeto. 43 glasujmo. Konec glasovanja. Sprejeto. 44 glasujmo. Konec glasovanja. Sprejeto. 45 glasujmo. Konec glasovanja. Sprejeto. 46 glasujmo. Konec glasovanja. Sprejeto. 47 glasujmo, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. 48 glasujmo, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto 48a glasujmo. Konec glasovanja. Sprejeto. 50 glasujmo. Konec glasovanja. Sprejeto. 50A glasujmo. Konec glasovanja. Sprejeto. 52 glasujmo. Konec glasovanja. Sprejeto. 252, glasujmo. Konec glasovanja. Sprejeto. In kompromis pri uvodni izjavi 64. Glasujmo. 64. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Eh, glasujemo po imensko celotno vestilo s premembami. Prosim. Konec glasovanja. To je sprejeto. 41 za, 3 je proti, 4 je zdržani. Glasujemo o pogajanjih. Konec glasovanja. Sprijeto 40 glasov, 5 proti in 2 vzdržana. Čestitke, kolega Kojejo. To je konec glasovanja. Hvala. Have a nice evening. Thanks, Kinga. Thank you.